poročilo o stanju Evropske unije bo predloženo novembra letos in priloženo bo tudi, mu, priloženo bo tudi priloga o stanju v vsaki državi članici z vidika doseganja opredeljenih ciljev. Tako da bi vam priporočila, da si to pogledate. Seveda pa pregledujemo in tudi v vse čas posodabljamo oceno teh informacij. Nekatere informacije o stroških novih tehnologij so bile uporabljene zato, da smo um, ocenili in ponovno ocenili te stroške. Pa še vprašanje oziroma zadnji komentar o upravljanju. To je področje, ki zanima prav vsakega v tej dvorani. Uh, Danes popovdne, um, kot običajno, bomo imeli sestanek tudi generalnih direktorjev za uh, energijo in podnebje, zato da bi lahko še bolje sodelovali. Pod, Eh, pomen nacionalnih eh, podnebnih eh, programov je res velik in vsi moramo sodelovati, da bi poskrbeli za to, da bodo vsi deležniki, pa še zlasti naložbena skupnost, imeli pogled v to, kako bodo ti načrti delovali v državah članicah naslednjih letih, tako da bi lahko dosegli svoje cilje. 18 minut sem presegla dodeljeni čas, ampak hvala lepa. Hvala, da ste bili tako hitri. Gospa Slunjenberg. Dobro jutro vsem. Megan je že povedala par stvari, ki bi jih sicer izpostavila tudi sama, morda bom torej lahko uporabila še manj časa. Z vidika generalnega doktorata za podnebne ukrepe vas lepo pozdravljam pri tej reviziji in res je pomembno, da v okviru političnih prioritet ki so dodeljene pariškem sporazumu in izvajanju podnebnih sprememb, to govorimo. Uh, sedem izzivov je skladnih z našo lastno oceno, kot je Megan rekla, se strinjamo, da je to zelo pomembno za to, da lahko eh, pridobimo dovolj informacij za zakonodajno razpravo, ki poteka v svetu in tukaj in tudi za prihodne razprave. V tem poročilu so zanimivi elementi, ki lahko navdahnajo prihodnje delo. Prav tako cenimo dejstvo, da je sodišče na nek način spoznalo politično realnost v državah članicah, preučuje, kaj bi bilo treba spoznati storiti na evropski ravni, ko govorimo o podnebju in energetski politiki in tudi, kje, v katerih primerjih je bolje delovati na nacionalni ravni. In kot zadnje, cenimo dejstvo, da so seveda revizori neodvisni deležniki, imamo več deležnikov, pa niso vsi eh, neodvisni, imajo svoje konkretne interese, ampak resnično menimo, da bi to poročilo lahko spodbudilo razpravo o Eh, podnebju in energetiki tudi eh, pomagalo odpraviti določene težave. Hkrati pa je to lahko tudi zelo dobro komunikacijsko orožje, eh, orodje za državljane in vse deležnike, tako da bi lahko dvignili raven ozaveščenosti. Z veseljem bomo torej podrobno pregledali vsa priporočila in delali na tej podlagi naprej. Hvala lepa. Mislim, da smo s tem zaključili. Gospod Javor, ste vi želeli še kaj povedati? ste zelo, uh, že, si zelo, zelo močno želite povedati nekaj še. Ja, bom zelo kratek, ampak želim prispevati nekaj za misli. Mislim, da je to poročilo, ki ni zgolj eno od poročil na našem seznamu eh, konkretnih eh, specifičnih poročil. Gre za poročilo, ki opredeljuje krajno na področju podnebne energetske spremembe. Torej, sprejemamo uredbo na tem področju in imamo hude razprave v posameznih odborih. In mislim, da je zelo pomembno to poročilo, da vidimo, kako daleč smo z doseganjem ciljem. In ključni sklep tega poročila je, da brez uh, dodatnih prizadevanj in eh, spremembe miselnosti nikakor ne bomo dosegli uh, ciljev za leta 2030 in 2050. Tako da mislim, da je tukaj potrebna zelo široka razprava in predlagal bi, da jo razširimo celo v našem odboru, kajti. Um, ni prav, da se osredotočamo zgolj na nepravilnosti, temveč je pomembno, da eh, tukaj vključimo tudi proračun na podlagi uspešnosti in to je tisto, kar je bistveno tudi pri financiranju podnebnih sprememb. Tukaj gre za ogromno denarja, pomembna prioriteta Evropske unije je, smo sredi razprave, tako da mora biti ta razprava res zelo poglobljena. Hvala lepa, gospod Javor. Ja, delovni dokument bo razdeljen med člane odbora. Vidim, da eh, imamo še več poročil na to temo, tako da se bomo k tej temi še vrnili nekoliko kasneje in morda bomo takrat tudi imeli možnost za daljšo razpravo. Domnevam, gospa Šmit, da se ni treba vračati k eh, izpostavljenim temam, tako da bi pravzaprav raje zaključil s to točko na dnevnem redu. Zahvaljujem se, da ste prišli sem na to predstavitev, preden morate oditi v odbor Inta. Le 5-6 minut zaostajamo, tako da lahko kar naprej nadaljujemo s peto točko na dnevnem redu, ta pa je delavnica o reformi na področju revizij po letu 2020. Misija nemogoče. Ne vem, ali bi naj tukaj uh, na koncu bil uh, zastavljen še vprašaj. Ne, to pravi naslov, da ta misija je mogoča. Torej, seveda najprej bomo pozdravili, eh, eh, gospe Gresle še ni tukaj, ampak pozdravili bomo vse druge udeležence. Jaz bom tukaj zelo kratek v uvodu. Veseli smo, da bo ta delavnica potekala. Revizije so zelo pomembne. Eh, skušamo najti pravo ravnotežje med tem, da zagotovimo, da se evropska sredstva ustrezno in pravilno uporabljajo, hkrati pa, da poskrbimo, da to ne povzroča prehudih bremen za. Uh, um, prijavitelje in upravičence. Tukaj obstaja več težav, o katerih še naprej razpravljamo. Tukaj seveda potem uh, pride v. Um, v igro še tudi merjanje uspešnosti, torej ne spremljamo in ne merimo samo skladnosti, ampak tudi uspešnosti in to je ena od tem razprave, ali smo to sposobni početi. In naše naslednje vprašanje je, kako bi lahko čim večji meri poenostavili stvari in tukaj se moramo pogovoriti o enkratnej reviziji ali enotni metodi reviziji ali pa bi morda lahko prišli na, reviziji, na revizije na podlagi tveganja, tako da bi bile večje revizije posvečene tistim bolj tveganim projektom. Skratka, tukaj obstaja veliko odprtih vprašanj in upam, da bo ta delavnica osvetlila nekatere od teh tem. To bi bile moje kratke uvodne izjave. Zdaj pa bi kar dal besedo gospodu Novakovu, ki je poročevalec na to temo in bo tudi vodil to delavnico. Dobro jutro in hvala vsem skupaj. Um, zelo vesel sem, da bomo tukaj uh, danes imeli uh, Eh, dela, delavnico o revizijah po letu 2020. Ko sem se danes podal k parlamentu, sem razmišljal, kaj bi morali storiti, da bi se izognili, da ta delavnica ne bi bila prav, prav običajna delavnica ali predstavitev na neko temo. Kaj ti, bodimo iskreni, zelo pogosto se v parlamentu zgodi, da imamo veliko tovrstnih dogodkov, ki so vsi pomembni za različno poslušalstvo na različne teme. Ampak razmišljal sem, če bom danes šel iz te dvorane z vami z vsaj eno dodatno zamislijo, ki bi jo bilo mogoče v praksi tudi uspešno izpeljati, bo ta sestanek, ta delavnica uspešna. Torej, Če imate kakšno dobro zamisel, jaz eno imam in če si jih bomo izmenjali in bomo na koncu potem uh, na tej podlagi konec dneva lahko rekli, da, imava, da ima vsak od nas vsaj dve dobri zamisli. Torej, izmenjava zamisli, še zlasti dan danes, je nekaj, kar je zelo potrebnega. Kaj ti kaj k malu, v nekaj mesecih se bo začela dejanska razprava o prihodnosti naslednjega večletnega finančnega okvira, razprave se bodo začele in pogajanja o naslednji uredbi, o novem CPR. -u in takrat bomo morali vključiti tudi del, ki se nanaša na revizije. Ne gre samo za to, da prikrojimo proračun potrebam določenih programov. To ni celotna slika. In celotno sliko bomo lahko videli le, če se bomo postavili v čevlje in v logo upravičencev. Upravičenci niso zgolj tisti, ki izvajajo in uporabljajo um, projekte, so tudi podvrženi preverjanju, kontrolam, revizijam in tako dalje. Če torej želimo, da bi bilo njihovo življenje lažje, In če želimo poskrbeti seveda za to, da bo poraba evropske sredstva še boljša, potrebujemo dosleden pristop, koherenten pristop. To pa se bo zgodilo, če bomo upeljali polno vredno um, reformo revizij. Vse, kar se mene tiče. Jaz se ne pretvarjam uh, ne, ne vem, kako naj temu rečemo, recimo single audit plus, torej enotna revizija plus, to je nekaj, na kar pomislim, ko razmišljam o tem, zakaj posamezni upravičenec mora biti podvržen reviziji upravnega organa, organa za preverjanje, eh, nacionalnega organa, eh, evropskih organov in tako dalje. V več primerjih so mi povedali, da en upravičenec na področju prometa, če sem posem konkreten, mora iti skozi pet različnih pregledov za en projekt. Ali se vam zdi, da bo ta upravičenec lahko dobro izvajal ta projekt in bo lahko dosegel cilje tega projekta? ali pa bo moral vse svoje zmogljivosti usmeriti v to, da bo odgovarjal na vprašanja revizorjev, inšpektorjev in drugih strokovnjakov. Seveda ne pravim, da je treba kar tako opustiti revizije in da se je treba odpovedati strogemu nadzoru nad porabo evropskih sredstev. Ne, pravim le, da moramo na čim pametnejši način to zastaviti in in to z čim manj potrebnimi viri. To bi se lahko zgodilo, če bi prešli na nadzor oziroma kontrolo na podlagi tvegan. Kaj to pomeni? V enem programskem obdobju, ki traja pet let, bodo ljudje, ki delujejo eh, v komisiji, ki upravlja programe, verjetno zelo dobro poznali upravičence, ki se prijavljajo že drugič ali tretjič zapored. Kaj, kar veliko takih je. Torej, če imate upravičenca, za katerega je dokazano, da ni zagrešil napak pri porabi evropskih sredstev in pri izvajanju evropskih projektov, jih, če pa je zloraba dokazana na sodišču, potem bi bilo zelo dobro, da tega upravičenca spremljamo dvakrat ali še večkrat, če torej obstajajo dokazi, da evropskih projektov ni peljal na ustrezen način. Torej morda si ta zasluži dodatne uh, pozornosti. Če pa naslednji upravičenec um, deluje dobro in izvaja že peti, šesti ali deseti, uh, projekt, vsak od njih eh, je bil dobro izpeljan in tudi dobro deluje. V takem primeru je morda dobro razmisliti, da si ta upravičenec recimo, da zasluži lažje, vendar nič strožje kontrole. Nič manj stroge kontrole. Morda se te zamisli zdijo revolucionarne. Vem, da ko govorimo o proračunu, moramo biti eh, konzervativni, eh, tega se zavedam. Vendar pa me tukaj eh, malce navdihuje zadnji govor o stanju Evropske unije. Jaz sem ta govor potreboval. Morajo jo vsebovati nekoliko pogumnejše izjave in pred 30 ali 40 leti, ko je nekdo prvič omenil Eh, zamisel o skupni um, valuti v Evropski uniji, o evrskem območju, o EMU. Mislite, da so se takrat vsi strinjali, že kar takoj? Mislim, da ne. Tako da mislim, da ni treba, da se takoj sedaj rokohitrsko lotevamo novih zamisli, ampak vsekakor pa potrebujemo nekaj novega. Vsak dodatni odstotek napak, eh, goljufij, nekoristnih projektov, ki jih financira Evropska unija, predstavlja um, element, ki gre na roko populistom in uh, tistim, ki se uh, poslužujejo proti evropske retorike. Tega ne potrebujemo. To pomeni, da moramo strniti sile in pomisliti, kako bi stvari lahko poenostavili, kako bi lahko poskrbeli, da bi vse skupaj bolje delovalo, kajti pripričan sem, da obstajajo možnosti za izboljšave. Tukaj bi čestital računskemu sodišču in gospodu Lazaruju, ki ga danes zastopa za zadnje letno poročilo sodišča. Kajti ne pretvarjam se, da sem že deset let spremljal vaša letna poročila, ampak letošnje poročilo vsekakor vsebuje velito, veliko analitičnega dela, ne vsebuje zgolj nekih številk. Um, preverili smo naprimer 500 projektov. Med njimi uh, jih je 20 slabo delovalo, pri 4 jih je prišlo do goljofij, pri 15 jih je prišlo do napak in tako dalje pol milijona evrov je bilo preverjenih, 97 eh, odstotkov tega pol milijona je bilo uporabljenih zakonito. Ja, ampak razlogi za obstoj teh projektov, razlogi za obstoj teh sredstev niso v tem, da bi se sredstva porabljala zakonito. Njih razlog za obstoj je, da dosežejo nek cilj. Ta cilj pa bi moral sebovati dva glavna sestavna dela kot prvo, da bi države članice s tem postale bogatejše in da bi bila življenja ljudi boljša. Če eden od teh ciljev ni dosežen, potem je ta projekt nesmiseln, če tudi je bil speljan v skladu z zakonom. Torej, to je to, kar pravim. Med današnjimi govorniki lahko vidite, da imamo ogromno strokovnjakov, zelo veliko pričakujem od vas. Politična stran in politična plat je seveda nekaj, ampak plat strokovnjakov je nekaj drugega. Lahko, na, morate nam povedati, kako daleč lahko sežemo s temi zamislimi, kako hitro jih lahko izpeljemo, katere so vredne kaj, katere pa ne. Prepričan sem, da obstaja tukaj določeno razmerje. Ne bom vam tratil dodatnega časa, tako da predlagam, da kar takoj dam besedo naslednjemu govorniku in začeli bomo s predstavnikom Evropskega računskega sodišča, gospodom Lazarujem. Prepričan sem, da ga večina pozna. Poznanje po predanem delu v računskem uh, sodišču in uh, poznanje tudi po tem, da zelo trdo dela na letnih poročilih. Tako da izvolite, gospod Lazaru. Hvala, gospod Novakov gospod predsedujoči, gospod Von, poročevalec, gospod Novak, gospe in gospodje. Ta delavnica je dobra priložnost za naše revizore, ki smo tukaj, da izmenjamo poglede z ključnimi udeleženci v zakonodajnem procesu. Gospod Von, gospod Novakov, S to delavnico vaš odbor gradi na razpravah, ki so potekale lani na medparlamentarnem sestanku z nacionalnimi parlamenti. Kot sem povedal takrat, je udeleženost držav članic v evropskem proračunu pomembna. Uh, In če tudi je komisija v končni fazi tista, ki je odgovorna za proračun, morajo revizori državah članicah na področju kmetijstva in drugih področji zagotavljati določeno raven gotovosti. Ko razmišljam o obdobju po letu 2020, lahko rečem, da trenutne da je treba imeti pred očmi trenutne okoliščine in morebitne pasti. Opazamo, opažamo že določene priložnosti v že vzpostavljenem sistemu notranjega nadzora, notranjih eh, kontrol. Strategija eh, za računskega sodišča za obdobje do leta 2020 skuša v večji meri izkoristiti informacije o zakonitosti in eh, pravilnosti porabe sredstev. Te informacije že dajemo tudi na razpolago, če so ustrezne in dovoljšne. To pomeni, da je treba pridobiti več zaupanja na tem področju. Zaupanje se ne podeljuje brezpogojno kar naprej. Poleg tega se je treba bolj posvečati vrednosti za uložena sredstva. In lahko vam zagotovim, da ta odbor in gospod car vam se zauzemamo za dobro porabo v državah članicah in regijah. Na ta način bomo mi in komisija dobili potrebni upogled. Letošnje letno poročilo kaže, da se trenutno gibamo v pravo smer, kar zadeva doseganje dolgoročnejšega cilja. Kaj bi potrebovali v obdobju po letu 2020? Strinjam se z naslovom te delavnice, da bi to morala biti mesija mogoče revolucija ni potrebna, vsekakor pa moramo sisteme izboljšati z evolucijskimi koraki. Kakšni pa bi naj bili ti evolucijski koraki? Tukaj se navezujem na posebno poročilo o upravljanju iz leta 2016. Komisija bi morala predstaviti oceno svojih ukrepov, zakonitost in uspešnost celotnega proračuna in to v enem samem poročilu o odgovornosti. Integriran svežen o finančnem poročanju bi lahko služil kot podlaga za to, pod pogojem, da bo predložen pravočasno za revizijo in za preverjanje doslednosti in skladnosti. To poročilo bi lahko temeljilo na skupni porabi sredstev uprave. Če želimo doseči statistično veljavno oceno stopnje eh, napake, bi morali preveriti delo sestavnih eh, revizorjev, eh, organov za potrjevanje in revizijskih organov. To smo zapisali tudi že v letnem poročilu v letu 2015. Trenutna zakonodaja predstavlja dobro podlago za to. Vendar pa smo v nedavnem posebnem poročilu o organih za potrjevanje opredelili tista področja, kjer je to dobro podlago treba tudi izpeljati v praksi. V letnem poročilu za leto 2017 si bomo dodatno pogledali verigo gotovosti na področju kohezije. Kohezija bi potrebovala dovolj časa, da oceni porabo sredstev, v praksi pa bi to pomenilo, da bodo uh, revizorska poročila morala prispeti hitreje. Trenutno vidimo, da prihaja do zamud pri poročanju komisiji, saj preveč revizijskih poročil uh, se predloži prepozno in se izkorišča možnost uh, iz uredbe po dodatnem času v izjemnih okoliščinah. Kako se bo to preneslo eh, na misijo za pol leto 2020, ki naj bi bila mogoča? No, tukaj se bomo sredotočili na zakonodajni vidik ukrepanja. V naslednjem večletnem finančnem okviru bi morali biti določeni standardi, o katerih bodo lahko poročali potem eh, revizori in komisija. Mednarodno sprejeti revizijski standardi morajo biti uh, zagotovljeni pa tudi dobra dokumentacija. dokumentacija. V prejšnjih poročilih smo zapisali, da obstaja možnost, da uskladimo večletni finančni okvir in različna obdobja komisiji in parlamentu. Treba je vključiti tudi potrebno prožnost v obetih proračuna. Sedaj zaključujemo umestni pregled finančne uredbe in če naši predlogi ne bodo v celoti upoštevani za obdobje po 2020, bi tukaj spominjam na poročilo o enotni odgovornosti. Tudi odbor za revizijo mora preučiti vsa ta poročila, ki obravnavajo porabo na področju kohezijskih sredstev in kmetijstva. Torej, revizije po obdobju 2020 so misija mogoče. Začnemo lahko evolucijski proces tako, da uporabimo dobro prakso na vseh področjih porabe sredstve, sredstev in zagotavljamo dobre rezultate. Potrebujemo dobro delujoč sistem, s katerim bo potem Evropska komisija lahko razvila lasno oceno o pravilnosti porabe. Na tej podlagi pa bomo mi lahko podali revizijsko mnenje, kar zadeva zanesljivost. Če sklenem, želel bi odgovoriti na a, izražene skrbi gospoda Novakova v uvodnem nagovoru, češ, da si ne bi želel, da bi ta delavnica bila pač še ena številnih. Tukaj se posem strinjava gospod Novakov, tako da vam lahko zagotovim, pa tudi celotnemu odboru, da bo naše delo na a, računskem sodišču služilo kot redni opomnik v tej smeri. Prav tako se zahvaljujem gospodu Novakovu za spodbudne pripombe glede letnega poročila za leto 2017. Zahvaljujem pa se odboru in na splošno Evropskemu parlamentu, da ste tudi pozdravili in toplo sprejeli naše letno poročilo za leto 2016. Lahko vam le povem, da si bomo prizadevali, da bodo prihodnje letna poročila še toliko bolj dobrodošla hvala lepa za te uvodne izjave. Eh, predlagam, da kar napred, na, nadaljujemo s predstavnikom komisije, gospod Valbrok. Dobro jutro, gospa predsedojoča, gos, dobro jutro vsem članom, gospodu Lazaruju in ostalim. Uh, Komisija z veseljem sodeluje na tem forumu in uh, želi pojasniti enega od ključnih elementov tega predloga, ki smo ga predstavili septembra 2016 o pregledu finančne uredbe. Cilj tega predloga je, da bi se zagotovila temeljna podlaga za pristop enega samega pregleda oziroma ene same revizije. Kaj je naš cilj? cilj je? Da bi zmanjšali upravno breme, kot je že povedal tudi poročevalec Novakov, kajti želimo si, da bi se upravičenci lahko osredotočili na svoje delo na terenu. Pa, sočasno pa se seveda zavedamo, da tukaj obstaja določena finančna tveganja. To pomeni, da ne smemo tukaj upeljati takšnih poenostavitev, ki bi ošibila finančno upravljanje. Kot je že bilo omenjeno, je večplasten uh, sistem uh, revizij, veliko breme za deležnike. Po mladi leta 2016, in tukaj ne bom ponavljal tega, kar je povedal poročevalec, ampak takrat je bilo predstavljenih več uh, primerov, ko je isti projekt preverilo več revizorjev. In mislim, da je to eno od pomembnejših vprašanj, ki jih moramo razrešiti v okviru pregleda finančne uredbe. Kako predlagamo, da bi to rešili? Mislim, da bi se bilo treba bolje od, uh, odpreti na pravila in predpise naših eh, zaupanih partnerjev. Če seveda ne pravimo tukaj, da se da bi se morali zanašati na revizije organizacij, ki jih ne poznamo. Ne, ne. Tukaj gre za obsežno oceno upravnih organov ali pa za to, da se lahko zanesemo na nacionalne organe na posameznem področju. Torej, to želim res pomembno izpostaviti in tukaj imamo več elementov, ki so tudi vključeni že v trenutno finančno uredbo. En finančni uradnik se je lahko zanesel na oceno drugega finančnega uradnika v tej državi in sedaj skušamo ta pristop poenostaviti, generalizirati, tako da bi lahko imeli tukaj več povezav in eh, trnešo podlago. To bodo pojasnili tudi moji kolegi, ko bodo govorili o sektorsko specifičnih pravilih. Zdaj pa, če pogledamo zelo na kratko naš predlog, eh, tega smo predlagali v okviru pregleda finančne uredbe, pravimo na vzkrižno zanašne na revizije. Kakšni so pogoji, ki naj bi bili potrebni za to, da bi komisija lahko izkoristila drugo revizijo kot podlago za svojo lastno celovito oceno. No, takšna revizija bi morala biti izpeljana skladno z mednarodnimi sprejetimi standardi, izpeljati bi jo morali neodvisni revizori, zagotoviti mora določena razumna zagotovila, sočasno pa mora pokriti tudi prispevek Unije in tudi uporabo evropskih sredstev. Mislim, da so to zelo široki pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, če želi recimo, da bi bila navskrižna zaup, eh, navskrižna zanašnjena revizija mogoče. Naše besedilo je precej eh, močno, torej revizija bo oziroma pretvarja, eh, predstavlja podlago, torej to ni nekaj, kar naj bi storili zgolj enkrat, drugič pa ne. To je nekaj, kar mora biti zagotovljeno vsakič. In še nekaj, če obstajajo razlogi za skrb glede določenih partnerjev, kajti obstajajo določena uh, signali goljufije ali nepravilnosti, potem seveda bomo tudi uh, mi izpeljali lastno revizijo. Ne bomo se jim odpovedali z to določbo. Samo to no, skrižno zanašanje pri revizijah skušamo postaviti v nek okvir. Obstajajo pa še nekateri drugi elementi, ki jih še nismo omenili. O, uh, um, odredbo dajalcu, kajti tukaj imamo nacionalne ora, organe, organe za oceno tveganja in druge e, organizacije. In kot drugo, tukaj tudi nismo omenjali nekega konkretnega zneska, kajti menimo, da je temelj tukaj zaupanje, ki ga imamo v partnerja, ki izvaja. Če imamo dobro poznavanje tega partnerja, tudi dobre izkušnje s tem partnerjem, potem nima smisla, da tukaj določamo nek prah, kaj ti bodi si partnerju zaupaš ali pa ne. Ne moreš mu zgolj zaupati za polovico sredstev, za polovico pa ne. Če tudi gre samo za financiranje, je to mogoče, kaj ti nadzira se tveganje ali pa ugotoviš, da to ni mogoče, kaj ti tveganje je zelo visoko in to pomeni, da je treba potem revizijo ponovno izpeljati. Prav tako nismo izključili nobenega političnega področja iz tega predloga, gre za horizontalno uh, pravilo in bo zadevalo prav vsa področja. So, um, Kot sem že povedal, je za nas zelo pomembno tisto, kar je ta pristop zaupanja in hkrati seveda tudi ustrezno obravnavanje partnerjev. Eh, potem, ko smo enkrat pozitivno že ocenili oziroma izpeljali pozitivno revizijo njihovega dela. Morda je bolje, da tukaj pokažemo en primer. Tu smo, eh, tu je mednarodna organizacija dobila sredstva, predala jih je nevladni organizaciji in tu je bilo tudi pet revizij, ena strani komisije, ena strani mednarodne organizacije, potem strani drugega donatorja, ena z strani zunanjega revizorja in ena z strani računskega sodišča. In to je dejansko izjemno zapleta življenje vseh prejemnikov. To ni smiselno in tudi hkrati predstavlja preveliko porabo javnega denarja. V prihodnosti pa takole predlagamo eno samo revizijo in seveda na vzkrižno zanašanje na njo, in mislimo, da bi to bila, bil velik prispevek stališča prenovljene oziroma dopolnjene finančne uredbe, še posebej tudi, kar se tiče kmetijskega sektorja. Potem pa še ena ideja, ki jo je že gospod Lazaru navedel, namreč kar je ključno tukaj, je, da obstaja dialog, dialog med revizorji gospod Benigmejro je tudi govoril o tem, skratka, mora potekati dialog med revizori na vseh ravneh, regionalni, nacionalni, na, na strani komisije in na strani računskega sodišča, kajti le skozi takšen dialog bomo na koncu tega postopka prišli do tega, da ne bomo imeli različnih stališč, različnih pogledov in razlik torej v celotnem pregledu zelo me bo zanimalo slišati tudi od vas, kaj menite o možnostih na tem področju. Potem pa še eno zelo dobro priporočilo strani skupine na visoki ravni glede poenostavitve eh, delovanja v strukturnih skladih. Gospod Odi je o tem govoril mislim, da je ta sklep zelo dober, govori namreč o tem, da je treba vzpostaviti zaupanje med vsemi tistimi, ki so preverjani ali uh, v postopku revizije in vsemi tistimi, ki revizijo v nadzor izvajajo. Torej, tu mora biti kakovost in kvantiteta dela ustrezno usklajena. Na ta način bomo pomagali ne le prejemnikom, ampak bodo posledice tudi na strani zmanjšanja administrativnega upravnega bremena. Mislim, da je to smiselno, da je to res potrebno narediti. Bi pa tukaj podaril tri zadeve, tri načela, ki se nam zdijo pomembna. Pravna varnost je zelo pomembna na obeh straneh, tako za prejemnike kot v reviziji, potem sorazmernost, proporcionalnost in končno poenostavitev tako za prejemnike kot hkrati zagotavljanje ustrezne Eh, odgovornosti in preverjenosti za to, da dejansko pridimo do ustreznih, pravilnih, dobrih, najboljših ocen dela. In končno, še nekaj za razmislek za naslednji večletni finančni okvir. Sveda to ne gre eh, le za, za revizije, za, eno samo, za enotno revizijo, ampak gre za eh, splošno upravljanje sredstev. Zelo na kratko naj pojasnim. Pogledali smo, kakšni so razlogi za napake in potem skušali ugotoviti, kako lahko to uredimo v okviru novih programov porabe to, in tako, da tudi ne bi prišlo do zlorab. Te stvari je treba gledati stališča ocene tveganja, stališča izboljšanja stroškovne učinkovitosti, skratka, tudi tveganja je tukaj treba upoštevati. Želeli smo pa poenostaviti mehanizme Eh, plačevanja, torej tu verjamemo, da bi se na ta način eh, dalo spremeniti upravljavsko kulturo in na ta način celotno sistem. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa. Naslednja je uh, gospa Gorman iz uh, agrarnega odbora. Hvala predsedujoči, gospod poročevalec, dame in gospodje. V svoji predstavitvi. Vem, da ste želeli govoriti o reviziji danes, ampak v svojih predstavitvi. Uh, moj direktorat je, da, uh, se letos imenuje z varovanje, zavarovanje, zagotavljanje in revizija, zato je, se mi zdi pomembno, da tudi ta. Da torej ta model zagotovil prav tako upoštevamo in da začnemo, da začnem s tem, tako se mi je zdelo prav, da začnemo na strani izplačil, na strani držav članic. Potem gremo na njihov nadzor, potem pa pride šele eh, revizija strani certificiranih Eh, inštitucij, komisije in seveda računskega sodišča. Zato imamo en model zagotavljanja za vse, za vse uh, sklade, kajti tu imamo uh, iste uporabnike tudi oziroma prejemnike iz dveh skladov in zato se nam je zdelo pomembno, da imajo vsi ti en sam vstop, na eno samo vstopno točko stališča administracije in nadzora. Ampak na to bom, se bom še vrnila. Poskusila bom na kratko, čeprav imam ogromno prosojnic, kar se tiče agencij, ki izplačujejo. Imamo 80 agencij, akreditiranih agencij od leta 1995 obstajajo tako ni potrebno, da se znova akreditirajo za vsak program. Hkrati pa ni težav, če se spremeni njihova struktura, niti ni težav, če se zamenja agencija oziroma torej niso tu potrebne neke reakreditacije. Torej ta sistem obstaja in deluje. Sistem akreditacij je eh, eh, zasnovan na standardu kozo vključuje vse, kar se tiče notranjega okolja, nadzornih dejavnosti, informacij in eh, komuniciranja ter spremljanja. Skratka, naša bistven, eh, bistvena raven so eh, agencije, torej na tej strani njih najprej opazujemo. Te so od, od, od, odgovorne za upravljavski, za nadzorni sistem, uh, Uh, tu je 100 odstotkov administrativnih upravnih preverb in samo 5 odstotkov preverb na terenu. Samo 5 odstotkov. In potem je tu tudi ustrezen sistem, ki zagotavlja nadzor nad izplačili. Torej, veliko stvari se tukaj dela nadaljavo, ne gremo recimo k posameznim kmetom, da bi jih spraševali, kako in kaj, ravno zaradi tega, da bi olajšali uh, njihovo upravno breme. Tu so potem eh, seveda še certificirane. Eh, eh, torej, eh, sistem certificiranja, ki ga zagotovo lahko še izboljšamo. 62 odstotkov izplačil je na ta način že pokritih. In tudi tu smo že izboljšali smernice, usmeritve, ravno zaradi tega, da lahko organi za certifikacijo opravijo svojo vlogo. torej da organi za potrjevanje eh, revidirajo samo tiste uporabnike oziroma prejemnike, ki so že bili preverjeni strani plačilnih agencij, zato da se stvari poenostavijo, zato vidimo, da so tudi plačilne agencije ustrezno opravile svoje delo, zato je naš sistem tudi zgrajen v piramidi. 59 uh, uh, organov za preverjanje trenutno obstaja. seveda je eh, končni uh, varuh ste vi, ampak z našega stališča uh, je tu vprašanje proračuna za skupno kmetijsko politiko. Uh, torej, mi razmišljamo o tem oziroma gremo v tej smeri, da bomo vedno manj preverjali plačilne agencije, zato da bo šlo breme uh, Eh, eh, da se bo še zmanjšalo, potem pa so tu še korektivne kapacitete oziroma zmogljivosti, ki nam omogočajo, da bo ta piramida resnično ustrezno delovala. Mogoče samo še ena stvar, omenili ste poročevalec. Ja, res je, nekateri kmetje, zelo malo, ampak nekatere. Pa bo, nekateri pa bodo obiskani štirikrat, ker pač v piramidi so stvari zasnovane tako, zelo malo jih bo, ampak vendarle, torej večina ne, uh, Eh, kar pomeni, da ne bomo šli k večini več kot enkrat. Naslednji korak pa je potem na strani organov za uh, preverjanje oziroma potrebovanje. Torej, zagotovo si želimo, da bi čim manj hodili na teren, če se lahko zanesemo na delo, ki so ga opravili organi za potrebovanje in komisija kakšni so glavni rezultati tukaj? Mislim, da je to najbolj pomembno. Namreč, ko govorimo o reformi, je treba ugotoviti, ali ta deluje, ali je uspešna, učinkovita. Torej, tu vidite, kako je bilo eh, izplačano, kako so bila izplačena sredstva, kako je z neposrednimi plačili, kakšen teden nazaj smo dobili te podotke. 98 odstotkov neposrednih plačil je bilo izplačanih strani držav članic in povrnenih strani komisije. 18,23 odstotkov je bilo že poplačanih. Imamo zagotove, zagotovljeno tukaj vse eh, stališča proračuna za skupno kmetijsko politiko v višini 97,5 odstotkov. In če pogledate v letno poročilo, poročilo o dejavnosti, boste videli, da je samo 2,5 odstotka še ostalo. Uh, Potem so tu torej neposredna plačila, ampak v resnici gre za celotno, eh, celotno sklad, ki je pozitivno posloval. Seveda stvari niso še takšne, kot bi si želeli, kar se tiče ehm, eh, razvoja na podeželja. Tu smo na 4,9 odstotkov. Upajmo, da nam bo torej eh, stopnjo napake uspelo tu zmanjšati še nižje, zaenkrat torej slabih 5 odstotkov. Na ta način imamo torej ta model zagotavljanja eh, uveljavljen, kot rečeno, zaključili smo že 68 projektov, v katerih je bilo prek 90 odstotkov torej absorpcijske eh, zmogljivosti uresničene. Ta denar je skratka šel k kmetom. Tukaj si oglejte morda nekaj kasneje eh, te tabele tu vidite, kako je z odstotki oziroma z eh, razvojem stopnje napake. Vidite, kako je to potekalo po letih. Letos je 3,9, oziroma 4,9, skratka, eh, stopnja napake v zvezi z razvojem podeželja se zmanjšuje, tako kot na drugih področjih, eh, edino tu je pač še nekoliko višja zelo hitro grem skozi tele preglednice, toliko, da boste videli, kakšen je razvoj. Ja, letos je dejansko bilo več pripomp v zvezi z uh, neposrednimi plačili. Vidite primerjavo 2015-2016, eh, nekatere stvari pa se vendarle uspešno uh, izboljšujejo, številke padajo. Oziroma, torej, ko govorimo o ugovorih. Uh, če se stvari izboljšujejo, zakaj sploh še kaj početi, boste rekli, se eno je, da izboljšamo stroške, ki gredo za upravljanje in za nadzor. Celotno breme je treba zmanjšati v celotnem sistemu, to si želimo. Vendar pa tu ne gre za to, da imamo kompleksna nadzorna oziroma kontrolna pravila. Breme se ne bo zmanjšalo, če to olajšamo, potem bodo stvari seveda manj zanesljive kot že rečeno, preverili smo več kot 97 eh, odstotkov eh, izdatkov. Zakaj imamo tako eh, natančne, ciljane pogoje v okviru? V tem okviru je to, da si želimo resnično dobra pravila in ustrezen nadzor v povezavi s temi pravili. Torej, skratka, s kompleksnim pravnim okvirom je težko uh, olajšati, zmanjšati breme eh, kontrol, vsekakor pa se pri tem poslužujemo novih tehnologij in tako naprej. Kako pa v prihodnje? Poročevalec je želel od nas slišati tudi kakšno idejo. Tu smo postavili nekaj vprašajev in vprašanj, ampak v, v, v bistvu verjamemo, da lahko eh, Eh, eh, nadzor zmanjšamo le, če zmanjšamo tudi zahteve, obveznosti. Zagotovo nadzor potrebujemo, eh, zato da bomo ustrezno zagotavljali zanesljivost. Torej, kaj bomo storili, da gospod Glebajeva je tudi tukaj Eh, vprašala nas je, ali resnično dosegate svoje cilje, tudi ljudje nas to sprašujejo. To zdaj preverjamo, preverjamo tudi, kako bi to lahko drugače počeli, ali bi morda morali se bolj osredotočiti na neke prihodne cilje, ki jih želimo doseči skupno kmetijsko politiko in pogledali, kako priti do njih. Morda, eh, torej, bi tukaj bilo uh, bolje, da bi bilo manj uh, strogih povezav uh, po celotni verigi, ampak skratka, to so stvari, ki jih preverjamo in skušamo ugotoviti oziroma se osredotočiti na cilje in na pot, kako pridemo do njih. S to robustno strukturo uh, upravljanja verjamemo, da lahko pridemo do ustreznih rezultatov. Uh, imamo torej organe za potrjevanje uh, Eh, in tu že vidimo, kako, kakšne rezultati se dosegajo. Tu se torej lahko vprašamo nekatere zadeve, ali bomo obrnili sistem na okoli, ali pa bomo eh, vendarle šli po njem, zato da ne bomo samo še dodatno dodajali nekih organov za nadzor. Toliko za premislek v prihodnje. Ja, dank. Ich teile ihre Najlepša hvala, povsem se strinjam s tem, kar ste povedali. To je najboljši model za nadzor eh, v kmetijskem sektorju. Kljub temu je prišlo do določenih napak, eh, zakaj pa smo slišali toliko negativnih mnen. Zaradi tega, ker obstaja tudi lokalni strokovni nadzor tal in tako naprej. In eh, zaradi tega je prišlo do te negativne ocene. Torej, jaz eh, res pozivam k temu, da eh, negativno eh, ocenjujemo razmeroma dober sistem. Imate tudi eh, računalniški sistem, ki vam pomaga in ta odbor je dolga leta poskušal poskrbeti za digitalizacijo, ampak nažalost nas komisija pri tem ni podpirala. In rezultat lahko sedaj vidimo na področju regionalne politike. Gospod Zebert ima besedo. Ja, ja, er A, ah, brado imate, pa vas nisem spoznala. Yeah, sorry, yeah. Dobar dan, predsedojoča. Oprostite, ker sem se takole našemil, ampak to je pač moj novi izgled za prihodnost. marsikaj. Torej, najlepša hvala za to, kar smo slišali do zdaj v tej delavnici. Imam eh, tu niz eh, prosojnic, ki bodo morda bolj smiselne kasneje, če boste sprašvali kakšne zadeve. Ampak eh, prav tako kot pri kmetijstvu, verjamem, da moramo tukaj se osredotočiti na. Moramo uh, opredeliti, kaj pomeni revizija in kaj pomeni reforma revizije. Uh, tudi jaz se strinjam s tem, kar je bilo ravno kar povedano v zvezi z zagotavljanjem zanesljivosti in pravilnosti. Imamo pa seveda mi uh, revizijska uh, pravila, ki se jih držimo, stvari pa seveda niso tako preproste, kot morda se zdi. Kar se tiče kohezijske politike, je zagotavljanje zanesljivosti, tako kot na področju kmetijstva, prihaja iz tega strani uh, tistih organov, ki upravljajo zadeve in uh, ustrezne preverbe na operativni ravni moramo izpeljati. Dejstvo je, da operativno upravljanje se je spremenilo v zadnjem obdobju, oziroma torej po letu 2016, in tu je nekaj zadev, ki se tičejo zahtev po izplačilih in tu eh, pridemo do več kot 3000 programov, ki jih je, treba, ki jih je treba preveriti. Skratka, ta, to administrativno upravno preverjanje in preverjanje na terenu uh, ima uh, uh, ustrezno podlago. Hkrati imamo seveda organ za potrjevanje, ki mora zagotoviti, da je eh, organ upravljanja izpeljal ustrezno eh, eh, količino nadzorov, se pa včasih na terenu stvari napačno razumejo. In strinjam se z vami, da nima smisla, da organ za potrebovanje hodi na teren, da bi preveril, kako in kaj. In potem imamo končno še organ za revizijski organ, ki preverja torej na različnih ravneh in rezultat, ki si ga želimo doseči, stališča zagotavljanja zanesljivosti, lahko utemeli na delu organa upravljanja, tu je torej revizija delovanja sistema, ki ji sledi preventivna revizija na podlagi serije meril, niza meril, z iz, ki izhajajo iz uredbe. In končno so potem letne revizije na nekem vzorcu, ki pa seveda mora biti reprezentativen. Skratka, eh, organ revizije poroča o eh, delovanju sistema, o ustreznosti porabe denarja in o letnih Eh, eh, poročilih oziroma eh, finančnih poročilih. Torej, tu gre za poročanje ne le strani organa revizije, ampak tudi o sistemu in za računsko sodišče je to seveda pomembno. In računsko sodišče potem preverja, ali je celotni sistem, kot je povedal že gospod Lazaru, deluje in mislim, da je gospod Lazaro lepo povedal, da bo sodišče vedno bolj pregledovalo naše po, po, po, uh, validacije delovanja. Zdaj pa dve minuti samo v zvezi z preverjanjem upravljanja in v zvezi z revizijo. Tu je namreč v tem je celoten okvir nadzora. Stvari so tu precej zapletene, žal pa ne vedno učinkovite več kot 300, pravi govornik, eh, preverb na leto je veliko. Eh, te bi morale biti bolj učinkovite in morda manj številčne. Bolj, ko so zapletena pravila, več težav boste seveda našli. In tu sta dva primera iz Škotske in iz Španije, kjer, se, kjer je bilo odločeno, da so stvari prezapletene uh, da, nekdo, da so se odločili, da pač ne bodo prijavili neke porabe, ker je sistem prezapleten. Potem je seveda tu vprašanje uh, stroškovnih opcij in to preverjanje. Uh, govorimo o poenostavljenih stroškovnih opcijah in uh, tu je revolucionarno to, da, če, da, so, da je bilo rečeno, če uh, programski organi eh, poenostavijo zadeve, ni, treba, ni potrebna več tako intenzivna revizija, eh, eh, torej posledica je potreba po manj intenzivni reviziji. In končno, kompleksnost vašega sistema povzroča, da je celoten sistem nadzora eh, eh bolj zapleten in da lahko pride do več napak. Kar se tiče strani revizije. Najprej organi revizije. E, podatki so iz obdobja 2007-2013, ker danes še nimamo končnih podatkov za naslednje obdobje. Vidimo takole. Eh, sistemskih eh, revizijskih poročil na leto je kakšnih 500, vidimo, to je ogromno, več kot 500, to je ogromno informacij, in dve tretjini eh, naših programov se je ukvarjalo s tem področjem. Poglejte si te eh, številke. 2015 smo imeli 250 tisoč operacij, ki so črpale iz eh, programov in revizijski organi so preverili kakšnih 7 tisoč do 8 tisoč na leto, torej eh, operacij, kar pomeni 23, v poprečju 23 operacij na program, kar je manj kot 3 odstotke operacij. Skratka, kje je tu eh, revizijsko breme na teh manj kot 3 odstotkih ali na drugi strani? Torej, zaradi statističnega pristopa imajo eh, eh, revizijski organi potem eh, zanesli, lahko so prepričani o zanesljivosti naslednjih teh 30 odstotkov, oziroma skoraj 30 odstotkov. Hkrati na ta način zagotavljamo preverbo najmanj 10 odstotkov porabljenih sredstev. vidimo, da je tu seveda treba upoštevati vse različne eh, smernice, da se na to lahko zanašamo, zato da dobimo in zagotovimo zanesljivost, o kateri smo govorili na začetku. Zdaj pa še nekaj eh, besed o reviziji strani komisije. Vedno rečemo, da je komisija nad, pride za vsemi državami članicami. Tu imamo pet, osem, več kot 88 Eh, torej več kot 85 uh, uh, revizorjev. Uh, Ustrezno število vidite na prosojnicah, torej tretjina naših zmogljivosti je dostopna za uh, revizije na terenu, na licu mesta. Vidite, koliko revizij smo izpeljali. Uh, za nas je to pomenilo manj kot nič celih nič štiri odstotka. Še enkrat se torej lahko vprašamo, gospod poročevalec, kakšne so, kakšne so tehnične omejitve, kakšne so tehnične razlage. Tu, to vam kažem, te številke vam kažem zato, da ugotovimo, kje so resnične težave. In tu naj spomnim še na člen 1.4.8 oziroma prvi odstavek, ki govori o eni sami reviziji operacij. Torej, če, ko se enkrat opravi revizija, se s tem stvar zaključi. Torej, enotna revizija je za nas bistvena ne moremo sicer priti do ustrezne zanesljivosti, moramo se zanesti tudi na druge organe revizije, ki so naši partneri v državah članicah, kar se tiče zagotavljanja zanesljivosti. In končno, tu ne gre le za preverjanje dokumentov, gre tudi za zagotavljanje pomoči, podpore in upravnih zmogljivosti uh, v celotni skupnosti revizorjev, ki se mora vsa seveda eh, osredotočati predvsem na rezultate, na podatke o uspešnosti. Potem je tu še nov aspekt, namreč vprašanje pre, eh, preprečevanja zlorab eh, in učenje znotraj skupnosti ter ustrezne interpretacije. Vidimo tukaj, da med 2006 in torej, da se je število napak eh, oziroma delež napak zelo zmanjšalo z kakšnih 12 odstotkov leta 2006, 4,8 v 2016, kar je izjemen uspeh. Eh, in eh, lahko vidimo, da je torej sodišče tukaj ravno tako merilo te napake in je ugotovilo podobne rezultate. To assess Torej, rezultati so podobni, kljub temu, da uporabljamo različno metodologijo. Vendar pa se lahko zato zahvalimo le okrepitvi sistema nadzora in upravljanja in pa uh, izboljšavam v našem modelu zagotavljanja zanesljivosti. Torej, v prihodnosti moramo poskrbeti za ustrezno ravnotežje med uh, revizijami in pa med stroškom revizij. Uh, med stopnjo zanesljivosti, eh, ki jo želimo, in med eh, dopustno stopnjo napak. Eh, torej, kot ste dejali, zmanjšati moramo revizijsko breme. In vsa ta leta ste zahtevali od držav članic in od komisije, da zmanjšamo stopnjo napak. Jaz se seveda z vami strinjam, da je to potrebno storiti na pameten način in da ne smemo preobremeniti prejemnikov sredstev. Potrebno je torej zagotoviti zanesljivost, zakonitost, hkrati pa tudi eh, privlačnost programov, kajti eh, v nasprotnem primeru teh programov nihče več ne bo uporabljal. Potrebno pa je seveda zagotoviti tudi rezultate. Torej, Eh, ali eh, moramo govoriti o revizijah in o sistemu upravljanja v eni sapi, kaj ti revizije so pravzaprav eh, druga faza tega postopka. Vse skupaj je odvisno od modela zanesljivosti, ki ga želimo. Kaj ti pogosto je postopek usiljen za strani zunanjega revizorja. Eh, torej, kakšen postopek revizije želite? Ali ste pripravljeni sprejeti eh, določeno stopnjo eh, prožnosti ali pa želite popolno zanesljivost? Ali pa želite kriterije, ki temelijo na uspešnosti, potem lahko pravzaprav kar prenehamo upravljati svoje delo, kajti potem bomo morali rezultate preverjati na osnovi uspešnosti vsaka eh, revizija zahteva leta prilagajanja. In vidite, da smo dve eh, do tri leta potrebovali, da smo vzpostavili nov sistem po zadnji reviziji. Torej, potrebujemo eh, minimalne kriterije na evropski ravni, ostalo moramo prepustiti državam članicam. Mislim, da potrebujemo prožen pristop. V tem trenutku imamo enoten pristop za vse, vemo pa, da vsi programi ne delujejo na enak način. E, imamo programe, ki zelo dobro delujejo in programe, ki potrebujejo več podpore in pa pozornosti. Torej, e, pozval bi k e, ponovni urat uravnoteženosti eh, programa vzpostavitvi uravnoteženosti, kajti takšen uh, model bi bil zagotovo uh, uspešnejši. Uh, in potrebno je zagotoviti zanesljivost v, v vseh posameznih stopnjah celotnega postopka. Torej, eh, potrebujemo postopek, ki zajema eh, vse eh, in pa osredotočenost na tveganja, tvegane programe znotraj tega. Poenostavitev je seveda ključnega pomena, ne le zaradi tega, ker lahko preidemo z zakonitosti, skladnosti na uspešnost in na rezultate, ampak tudi zaradi tega, ker potrebujemo eh, poenostavitev in pa pravno gotovost za vse. Zaradi tega potrebujemo jasne zakonodajne akte in pa določila, torej eh, ta določila morajo biti razumljiva za vse. gospa predsedojoča prekinja govorca. Jak malo bom zaključil. Po enostavljene eh, scheme eh, izdatkov se ne uporabljajo vedno ali bi morale biti eh, zavezojoče, to je odločitev, ki jo bomo morali sprejeti. In na zadnje imamo tudi eh, recimo regionalno politiko, ki je specifičen primer. Imamo čezmejne programe, ki zahtevajo eh, zapletenejši sistem eh, upravljanja. In zaradi tega je tudi sistem revizije seveda drugačen. In mislim, da bo potrebno o tem govoriti uh, v uh, okviru modela zanesljivosti in se prevečujem, da sem govoril nekoliko predolgo. Tak, man, man. Najlepša hvala. Tako se zgodi, kadar eh, na začetku rečeš, da boš kratek. Sedaj pa pozdravljam našega gosta iz češkega ministerstva. Prosim, da poveste tudi, odkdaj opravljate svoje delo. Gospod Bureš, najlepša hvala za povabilo k tej eh, razpravi na temo prihodnosti revizije strukturnih skladov v Evropski uniji. Kot sem rekel, sem vodja oddelka za strukturne eh, sklade in sicer eh, dve leti. Dve leti že upravljam svoje delo v uvodoma bi rad povedal nekaj uh, splošnih besed o uh, ozadju te teme. Torej, sem predstavnik uh, države članice in zaradi tega ta splošen oris. Uh, o uh, kakšnih vsotah govorimo? Več kot 25 milijard evrov za obdobje 2007 do 2013. In to je pomemben del proračuna Češke republike. Seveda razumem, da je iz tega razloga pomembno tudi, da sodelujem pri tej razpravi. Sedaj pa k nadaljnim informacijam o splošnem ozadju te teme. Češka republika ima oziroma je imela razmeroma velike probleme z pridobitvijo sredstev iz eh, strukturnih skladov v letih 2011 in 2012. Poskrbeti smo morali za velike spremembe v sistemu upravljanja in pa v nadzornem sistemu. Še prav posebej smo morali zagotoviti neodvisnost Poleg tega smo morali zagotoviti neodvisnost subjektov nadzora, ki so bili del eh, drugih eh, vladnih organov. Vse skupaj pa je bilo eh, povezano tudi z eh, upravnimi zmogljivostmi in pa z kvalifikacijami in strokovnim znanjem organov za nadzor. Po priporočilih Evropske komisije je Češka republika izvedla popravke oziroma predlagala popravke in jih tudi izvedla. In eh, kar zadeva organe za preverjanje, smo poskrbeli oziroma vzpostavili centraliziran sistem leta 2013 in uh, sedaj je ta organ uh, le pod nadzorom finančnega ministrstva, pa tudi uporaba metodologije se je precej spremenila. Za vse programe eh, je veljala ista metodologija. Imamo oziroma poskrbeli smo tudi za dovolj sredstev eh, za upravljanje in pa za eh, delovanje nadzornih organov. In to je vodilo k Sledečemu rezultatu situacija se je znatno izboljšala, predvsem kar zadeva zanesljivost dela nadzornih organov, pa tudi kar zadeva enotnost postopka. Eh, na ta način eh, smo se izognili razhajanjem. Zakaj govorimo o tem? zaradi tega, ker bom eh, potrdil in ponovil to, kar je bilo tukaj že večkrat povedano. Ne smemo govoriti o veliki revoluciji v postopku revizije, ampak prej o evoluciji. Eh, tukaj lahko vidite, kako zgleda razvoj. Eh, na prvem grafu lahko vidite preverjene in potrjene izdatke. Na spodnjem grafu eh, pa vidite eh, ekstrapolirane izdatke eh, in pa nepotrjene oziroma neupravičene izdatke. Vidite, da je v letu 2014 in 2016 prišlo do porasta teh neupravičenih izdatkov in potem so bili uvedeni eh, popravni ukrepi in s tem se je zmanjšala stopnja oziroma znižala stopnja napak. Torej, kar želim povedati oziroma ponoviti je, da bi vsaj po mojem mnenju raje govoril o spremembah in izboljšavah eh, celotnega postopka revizije. Ne bi pa govoril o revolucionarnih spremembah, kajti to bi lahko uh, vodilo v pretrese tega sistema in pa do neskladnosti rezultatov. Sedaj pa poglejmo v prihodnost, kaj bi morali doseči. Prvič, Mm, skušati se moramo izogniti podvojevanju ali pa prekrivanju revizijskih postopkov. Enoten revizijski postopek je ključno načelo. Zanašati se moramo torej tudi na druge. To je doseženo v členu 148 uredbe 13.3 iz leta 2013. Vem, da je to uredba za eh, to programsko obdobje, tukaj pa danes govorimo o prihodnosti po letu 2020. Ampak najverjetneje bo šlo eh, prej za nadgradnjo tega člena, kot pa za popolno spremembo. Po mojem mnenju nam je gospod Sebert eh, z eh, svojimi prosojnicami jasno pokazal, da je problem podvojevanja in prekrivanja povezan ne z delom Evropskega računskega sodišča in pa Evropske komisije, ampak z členom 148 in pa z eh, nacionalnim eh, nadzorom, kajti prekrivanja in pa podvojevanja, o katerih je govoril poročevalec, so povezane tudi z tem, da se veliko sredstev Evropske unije vsega, kombinira z eh, sredstvi držav članic in potem eh, revizija poteka na nacionalni ravni. Nacionalna revizija pa je eh, predmet nadzora finančnega ministerstva vsake države članice. Potem pa je tukaj tudi vprašanje ali bi naj prešli od revizije, ki temeli na zakonitosti, eh, na revizijo, ki temeli na preverjanju uspešnosti. Ja, zakaj pa ne bi rekel? Ampak. Če želimo preiti od sistema upravičenosti zahtev eh, po plačilu, na eh, revizijo uspešnosti, potem bo potrebno uredbo 13.3 iz leta 2013 in pa eh, uredbo, ki bo sledila, spremeniti. Kaj ti pristop, ki temelji eh, na reviziji plačilnih zahtevkov, je pravzaprav osnova te uredbe? Potrebno je zmanjšati tudi eh, breme za prejemnike sredstev, za upravičence in zaradi tega želimo eh, določiti rok, po katerem eh, nadzor na terenu več ni mogoče če pride do ugotovitve nepravilnosti po tem roku, potem pa se zastavlja vprašanje, ali gre tukaj za eh, proračun Evropske unije ali pa proračun države članice. In to je vprašanje, ki ga bo potrebno rešiti v prihodnji uredbi o strukturnih skladov, skladih, kajti uredba 13.03 eh, eh, v členu 122 pravi, da morajo države članice odpraviti nepravilnosti, ki kar omogoča izterjavo sredstev. In to je eden izmed razlogov za večje upravno breme. Zaradi tega so potrebne nadaljne spremembe, potrebni so nadaljni predlogi, ki jih bo potrebno tudi ustrezno proučiti. Naslednji pomemben faktor pa je eh, preprečevanje. Tukaj je pomembna tako vloga revizijskih organov, kakor tudi eh, vloga plačilnih agencij. Eh, tako revizijski organi, kakor plačilne agencije podcenjujejo eh, ta faktor preprečevanja. Osebno se moram zahvaliti Evropski komisiji za to, eh, da eh, nas, nam je zagotovila podporo pri seminarjih, pri konferencah, ki smo jih organizirali v Češki republiki uh, GD Regio in GD Empl so zagotovili, uh, sta zagotovila dva uh, referenta, s katerimi smo se lahko pogovarjali na teh konferencah, pri katerih je sodelovala državna uprava, organi za preverjanje, uh, revizijski organi uh, in tako naprej. Naslednja točka, ki se mi zdi zanimiva in ki bi jo rad tukaj omenil, pa je možnost, ki jo zagotavljamo državnemu organu za koordinacijo. Organiziramo izobraževanje zaposlenih in tudi to prispeva k preprečevanju, k ozaveščanju. Na ta način prejemniki sredstev lažje razumejo eh, postopke. Hvala lepa, to je vse, kar sem želel povedati. Najlepša hvala in sedaj še zadnji prispevek. Gospa Kumova je to iz Ministrstva za regionalne zadeve v Bolgariji in prosim povejte, kako dolgo že opravljate to funkcijo. Um, hvala lepa. Eh, gospa predsedujoča, eh, sem eh, namestnica ministra za regionalni razvoj. Več izkušenj pa imam v pridelu upravnih organov poleg imam veliko eh, izkušenj tudi eh, z enoto, ki koordinira delo upravnih odborov v eh, Bolgariji in ta vidik bom danes tudi predstavila. Poleg tega sem tudi članica skupine na visoki ravni za poenostavitev, ki je ustanovila pred dvema letoma Evropska komisija in mislim, da je bilo nekaj dejavnosti, eh, ki jih upravljamo že omenjenih danes. Ne želim biti predolga, eh, mislim, da potrebujemo tudi čas za vprašanja in odgovore. Eh, zato bom kar začela. Potrebujemo revizijo. Revizijo potrebujemo zaradi tega, da zagotovimo ustreznost porabe sredstev in da lahko dosežemo rezultate. Torej, sredstva moramo zagotoviti takrat, kot so ta potrebna, za njimi moramo doseči rezultate in breme nadzora ne, sme, ne bi smelo biti preveliko. Projekti niso vzpostavljeni zato, da bi zagotavljali skladnost porabe, ampak zato, da bi dosegli konkretne rezultate za naše državljane. Ko govorimo o reviziji, se moram strinjati z gospodom Sebrtom. Ko govorimo o reviziji, moramo govoriti tudi o upravljanju in pa Eh, o preverjanju in zato je potrebna poenostavitev. Poenostavitev pa ne more biti namen sam po sebi. Eh, zaradi tega moramo spostaviti povezavo med poenostavitvijo in pa rezultati. Torej, eh, govorila bom z vidika upravnega organa. Breme ni toliko na plečih Evropske komisije, Eh, in pa revizijskih organov, ampak eh, na plečih upravnih organov in zaradi tega to vpliva tudi na prejemnike sredstev. Naj gre za revizijo Evropske komisije ali pa Evropskega računskega sodišča, to zahteva dodatno delo nacionalnih organov. In to je tisto, ki je tisto, kar povečuje breme za prejemnike sredstev. Na ta način je potrebno izvesti več eh, nadzornih pregledov eh, in eh, potrebnih je več postopkov. V tem programskem obdobju se nismo osredotočili na to, Eh, kako postopki potekajo, ampak kako uh, so uh, ti postopki dodatno nadgrajeni uh, tekom uh, celotnega obdobja. Problem uh, revizije uh, ni ta, da so v javnosti objavljeni zgolj negativni rezultati, uh, ampak to je pomemben vidik. Zelo se osredotočamo na negativne eh, rezultate, pri tem pa pozabljamo na eh, pozitivno plat medalje. Kaj smo pravzaprav dosegli? Eh, poleg tega pa imamo na nacionalni ravni še dodaten problem. Revizije je včasih težko razumeti in uh, razumemo, uh, da uh, seveda naj ne bi bilo napak, uh, ampak uh, kljub temu je potrebno povdariti, da je zelo uh, težko uspodbijati rezultate revizije. Namreč obstaja nadzor sodišča, obstaja nadzor porabe sredstev, ampak nimamo nadzora revizorjev. Torej, na ta način pridemo uh, v postopek razprave, uh, kjer uh, nimamo možnosti uh, ugotovitve uh, napak na strani revizorja. Zelo pogosto pride do ugotovitve napak, ki so bile eh, storjene zaradi napačnega tolmačenja ali pa zaradi spremembe postopka. Ljudje, ki so naredili te napake, eh, pravzaprav sploh niso vedeli, da je prišlo do napak in zaradi tega imamo zelo zapletene postopke nadzora, katere pozitivne premike že lahko določimo. Omenjen je že bil napredek v uredbi eh, na temo CRP, eh, poleg tega pa je tukaj tudi preventivni postopek, ki ga je komisija uvedla v tem programskem eh, obdobju in sicer postopek ex ante in ex post. Potem so tukaj ugotovitve in pa priporočila in eh, specifična priporočila Evropskega računskega sodišča. Tudi to pozdravljam, kaj ti to zagotavlja eh, priporočila eh, za organe za upravljanje, poleg tega pa vsebuje tudi predloge za izboljšanje učinkovitosti sistema, ne pa za povečanje zapletenosti. Poleg tega je povdarjena tudi potreba po uskladitvi revizijskih metod in pa revizijskih praks. Poleg tega pa tudi tolmačenja eh, revizijskih postopkov. In za to uskladitev je potrebno poskrbeti v celotnem postopku nadzora pri vseh eh, nadzornih organih, kajti imamo nacionalne nadzorne organe, organe, ki nadzirajo izvajanje in tako naprej. In zaradi tega se stvari le še zapletajo. Eh, kaj lahko storimo drugače? Nekaj izmed teh točk je bilo že omenjenih, zaradi tega eh, bom predstavila le dodatne oziroma nove predloge. Sorazmernost. Mislim, da bi lahko več storili, glede tega v okviru revizijskega postopka. Potem pa eh, podpora. Tukaj gre za obseg, eh, pa tudi za razmerje. Eh, sorazmernost, ki temeli na tveganju. Tukaj se ne bom strinjala s Frankom, čeprav ima mogoče prav. Um, mislim, da bi morali imeti pristop, ki temeli na tveganju pri nadzorih. Eh, ne pa pri eh, revizijah. Poleg tega pa moramo zagotoviti tudi sorazmernost rezultatov doseženih pri posameznih projektih. Torej, kar želim s tem povedati je, če določen projekt dosega rezultate, si moramo zastaviti vprašanje, ali ga je res potrebno spremeniti, ali so za res potrebne sankcije, torej potrebno je najti eh, pravo ravnotežje. Poleg tega pa se strinjam tudi glede stroškov eh, poenostavljanja oziroma izdatkov poenostavljen eh, pristop eh, bi bil pri tem zelo koristen. Moji predhodniki so že omenili, da Evropska komisija razmišlja o nadzoru zakonodaje z vidika napak in goljufi. To bi že lahko prineslo številne izboljšave, kajti to vodi v višjo stopnjo napak. Eh, podvajanje. V preteklosti se je to pogosto dogajalo, ne morem eh, povedati več o trenutnem programskem obdobju, ampak v preteklosti smo imeli kar nekaj težav z tem, eh, z spremembami zakonodaje ali pa z spremembami tolmačenja zakonodaje eh, in nadaljne revizije so pravzaprav spremenile eh, rezultate prve revizije ali pa vsaj tolmačenje rezultatov, kar je povzročilo velike težave. Čeprav posebej zaradi tega, ker je prišlo do izterjave sredstev iz pričetka programskega obdobja in uh, to je potrebno spremeniti in s tem se uh, strinjam za kolegom iz Češke republike. Če se pojavijo problemi ali pa napake po uh, opravljenem nacionalnem nadzoru, potem moramo najti uh, drugačen način uh, za popravke, za uvedbo popravkov. postopki so že predmet številnih revizij, že tekom postopka eh, za potrjevanje. In postopki eh, za ocenjevanje eh, skladnosti eh, zakonodaje se e, opravljajo nenehno. Vendar zakaj se s tem ne ukvarjajo nacionalni organi, komisija pa na uspešnost in pa na rezultate? Na ta način bi lažje vzpostavili sistem enotne revizije. Gre tudi za vprašanje kakovosti, ne toliko. Uh, Eh, količine in veliko tega je bilo že povedano. Vem, eh, da je že prišlo do pozitivnih premikov, ampak mislim, da bi lahko storili še več, predvsem na področju eh, sankcij. Ja, postopek revizije ugotavlja nepravilnosti, priporoča, kako bi lahko te nepravilnosti odpravili, ampak ali potrebujemo finančne popravke eh, za res vsakeč in kako ti finančni popravki za res pomagajo. Tukaj imam tudi provokativno idejo. Mislim, da bi lahko imeli eh, diverzificiran pristop. Lahko bi eh, ponovno razmislili o določanju stopnje napak eh, ali pa tudi o eh, klasifikaciji različnih napak. Eh, Eh, nekatere napake so zgolj napake, druge napake so goljufije in goljufije so veliko hujše od eh, preprostih napak. Torej lahko bi eh, govorili eh, tudi o teži vsake posamezne napake. Goljufija bi morala voditi v prekinitev izplačila sredstev, medtem ko bi eh, napaka lahko bila obravnavana kot faktor tveganja, vendar ne bi vodila v prekinitev izplačila sredstev strani komisije. In še zadnja točka komunikacija in pa eh, izmenjava dobrih praks. Mislim, da je najboljši način za reformo revizijskega sistema in eh, najboljši sistem za pomoč organom za upravljanje je eh, širjenje dobrih praks in to ne zgolj znotraj držav članic, kajti takšen sistem že imamo, V Bolgariji recimo eh, imamo sistem, kjer revizijski organi eh, delijo svoje rezultate z vsemi organi za upravljanje, tako da eh, vsi organi vedo, kakšna je napaka in kako se je potrebno na to napako odzvati. Vendar pa mislim, da bi lahko delili tudi primere iz različnih držav članic, da bi lahko države članice medsebojno izmenjavale podatke nacionalnih revizijskih organov. Mislim, da bi bil to najboljši način da uh, izboljšamo delo revizorjev, kakovost uh, revizije in tako naprej. Preskočila bom zadnjo prosojnico zaradi tega, ker so bili izzivi že večkrat omenjeni. Najlepša hvala za vašo pozornost. Ja, ähm, Hvala. Seveda ni problem v inovacijah, ampak prepričana sem, da če bi vse to izpeljali, da bi bili časopisi polni škandalov. Sedaj pa je prosila za besedo Martina Dlabajeva. Hvala, gospod predsedujoče. Najprej se zahvaljujem gospodu Novakovu in sekretarjatu, pa tudi vam, predsedujoče, da ste organizirali to delavnico, kajti mislim, da je zelo koristna, res so potrebne te razprave. Hvala za to. In hvala tudi, da ste zelo dobro izbrali govornike, kajti mislim, da je bilo vse skupaj res uravnoteženo. Razprava je bila zelo uravnovešena in tudi različni govornici so, govorniki so zastopali zelo različne akterje. In tudi sama bi pohvalila zadnjo govornico. Hvala, gospa Krumova. Tudi grafično mi je bila všeč ta estetska predstavitev, ki je bila nekaj novega. Nekaj vprašanj bi imela. Ko sem poslušala vse govornike, vidim nasplošno, da se pač revizije upravljajo naknadno, ko so seveda napake že storjene. Vprašala bi nekaj, kar a, zadeva vse vas, lahko pa odgovori, kdo želi. Kaj pa, kakšne bi bile a, težave, če bi to predstavili v revizije, v predhodne revizije pri a, določenih drugih področjih, to mogoče? A, Um, ali bi bilo tudi na tem? Potem, govorili smo tudi o odgovornosti, predvsem gospod Bureš je to omenjal, tudi napaka, ki se najde kasneje, kdo bo finančno odgovoren za dno, uh, upravičenec ali revizijski organ in kdo potem. Uh, krije povzročeno finančno škodo, kako bomo obravnavali to morebitno finančno napako v morebitni schemi enotne revizije. Pa zanimivo mi je bilo slišati uh, predlog komisije, da bi se bolj zanašali na zaupane partnerje, torej uh, partnerje, s katerimi je bilo razvito zaupanje. To se mi zdi zelo pomembno, ampak mislim, da mora iti zaupanje z, uh, uh, z roko v roki z odgovornosti. Tega ni mogoče upeljati brez pravil o odgovornosti. Um, torej, ustrezno finančno upravljanje je seveda pristojnosti uh, komisije in v našem odboru vsako leto opažamo, da države članice le z, eh, malo izmenjujejo z nami eh, svoja mnenja. Tudi v postopku razrešnice je bilo tako, tudi ko sem bila pročevalka o tem pred dvema letoma, je bilo zelo težko pridobiti poglede držav članic. Ali obstaja kakšen predlog, da bi se preučila tudi odgovornost držav članic, če bi se jim zaupal mehanizem enotne revizije. Kako bomo torej povezali to zaupanje in odgovornost? In pa še zadnja uh, stvar, če dovolite, in ste se jo že tudi dotaknili. Veste, da je el, poenostavitev ključni element za prihodnost revizijskih postopkov in zelo vesela sem, da imamo o, skupino na visoki ravni o, za poenostavitev in da tudi pripravlja številne predloge ampak kolikor vem, v veliki meri stavijo na uspešnost, na rezultate, na dodano vrednost Evropske unije. Ampak mislim, da moramo tukaj najti pravo uravnotežnost. Ne moramo prehajati iz ene skrajnosti v drugo. E, torej, če se hočemo e, lotiti poestavitve, ne smemo tukaj pozabiti zakonitosti in pravilnosti porabe sredstva. Tako da nikar ne pozabite na to pomembno uravnoteženost. In še enkrat čestitam za to delavnico. Hvala. Tudi sama sem uh, se upisala na seznam govornikov. Danes mi je bilo znova ponazorjeno, da Evropska unija pri revizijah ni problem. Uh, ko gre za nadzor, imamo večplastni problem, ki je v veliki meri povezan s tem, kako poteka delo na kraju v samem državi članice. In vprašanje je, kako lahko vplivamo oziroma kako moramo vplivati na ta način dela, kajti tako ali tako kritiko so uh, se dodeli Evropske unije. Že 13 let sem članica tega odbora in pravzaprav. Mi ni več všeč, da me um, kritizirajo za stvari, kjer nimam nobenega vpliva. Uh, Seveda, to vprašanje, kaj se dogaja v državah članicah, kdo je tam eh, kontroliran, kako se tam izvajajo strokovni eh, in finančni nadzori, kako se eh, povezujejo, to se mi zdi zelo pomembno, kajti v novem, pregle, v novem pregle, predlogu za VFO morajo biti ti vrst to vrstni nadzori eh, jasno ločeno, zato da bo razvidno, kdo je pristojen in odgovoren zakaj. Gospod Zebert, eh, hvala tudi za vse številke o tem, kako pogoste so kontrole na področju strukturnih skladov. In po mojem mnenju, manj nadzora ni mogočnega na področju kmetijstva, ste je eh, regionalno področje pravzaprav zelo uh, dobro veliko problem tam, problemov tam izvira iz tega, da je nadzorov in revizij premalo. Zaradi tega je ta predlog, ta, da bi skušali ugotoviti, kaj bi lahko storili, da bi lahko vsaj zagotovo vedeli, da se sredstva ne porabljajo pač kar tako, seveda, če date ljudem toliko in toliko milijard, potem vedno seveda pride do nekega rezultata, ampak jaz bi si želela boljšega rezultata in sita sem tema, da, financi, da financiramo ustanovne članice Evropske unije s strukturnimi skladi. Tu je nekaj spodletelo, toliko. Sedaj pa urejeno vprašanje, računsko sodišče. Mislim, da se vsi zavzemamo za enotno revizijo od leta 2004. 14 že govorimo o tem in naš odbor se zelo uh, strinja za to potrebo. Sedaj pa, če vidimo te številke komisije. Komisija pri nič cela nič dva odstotka um, uh, naključnih kontrol naredite pač kljukico. Potem računsko sodišče odkljuka število komisije. Rada bi vedela, kakšna je vloga računskega sodišča na tej. Um, revizijski spo, poti, kajti računska sodišča preverjajo uprave in tudi projekte na kraju samem. Če tega ne boste več počeli, me zanima, ali za če, če boste tukaj samo odkljukali nekaj, kar je storil nekdo drug, ali potem v ta namen potrebujete 500 zaposlenih. Noče vas tukaj provocirati, ampak to je povsem resno vprašanje. Kaj bo potem računsko sto, eh, sto, eh, sodišče storilo? Kajti potem ne potrebujemo 16 ali 36 posebnih poročil, kajti to so potem sami neki otočki v morju in če samo vidiš te otočke, ne veš, kako daleč sploh sega morje. Torej, strukturno me zanima, kako bi lahko rešili ta problem. Potem gospod Brok. Uh, e, Valbrok, e, to je vprašanje za generalni direktorat za finančne storitve. Zanesljivost številk iz držav članic, o tem se prepiramo že vrsto let. Več Seveda imamo tudi svoje probleme, kajti dojemanje na kraju samem ni več skladno z številkami samimi. In računsko sodišče je letos ugotovilo, da tukaj a, pogledi niso še zdalečne enake in tukaj ni treba olepševati. Kot prvič a, s, smo sedaj videli, da je stopnja napak bila priznana više. Če tukaj imamo sistem, kjer verodostojnosti ni že vnaprej, potem imamo zgolj prazen sistem, eh, problem, ki ga moramo potem reševati in ga pa pravzaprav podaljšujemo za 15 let v prihodnost. Torej, tukaj imam svoje strahove. Potem bi zastavila še vprašanje zakonitosti in pravilnosti vizavi uspešnosti. Bolgarska predstavnica je to zelo jasno ponazorila. Uh, v številnih državah članicah imamo navidezno legalne sisteme, zakonite sisteme. Seveda si želimo, da bi se ustvarjala da, eh, rast in delovna mesta s strukturnimi sredstvi, ampak želimo si tudi, da bi tam prišlo do boljše gospodarske strukture, torej razpisi. Vprašanje razpisov se mi zdi izjemno pomembno v tej luči. Torej, če ne bomo tukaj uh, uh, pazili na spoštovanje meril, kot sta zakonitost in pravidlost, potem se bomo odpovedali zelo pomembnemu inštrumentu, namreč izgradni eh, strukture MSP-jev, kajti na ta način se krepi konkurenca. Sedaj imamo tukaj še mađarski primer. Pred nekaj tedni smo bili na mađarskem in tam smo videli, da 36 odstotkov vseh postopkov, vseh razpisov uh, se, 36 odstotkov se odeležuje eni in isti ponudnik. Tako da seveda rezultat na koncu drži. Pripričana sem, da so določene stvari, ki so bile izpeljane krasne, ampak s postopkom samim pa ne morem biti zadovoljenjem. Kaj potem storiti? Na ta način evropska sredstva pomagajo vzpostavljati monopolno strukturo. In tukaj se sploh ne bom lotevala področja Češke. Torej, ta problem obstaja v več državah članicah ne smemo tukaj postiti uh, vprašanje zakonitosti in pravilnosti ob strani. Vprašanje uh, javnih razpisov je ključno strukturno vprašanje Evropske unije. Če nam bo za to malo mar, potem bo uničeno več kot. Uh, če bomo tukaj sprejemali pač še več predpisov. In tisti fetišisti, eh, mi bi naj bili tisti, no, ki, ki imamo fetišne predpise češki predstavnik, vprašala sem vam, kaj so norveški skladi. Vi ste to v vaši predstavitvi to tudi na kratko omenili. Norveški skladi, hvala lepa torej za ta odgovor. Bolgarsko predstavnico pa bi tudi prosila, da odgovori oziroma zazame stališče o tem, kar se nam zdi problem. Seveda obstajajo tudi drugi problemi, ampak za nas so, je zelo zanimiv ta vidik, da se ne smemo odreči zakonitosti in pravilnosti. Pa še nekaj bi položila računstvu na eh, računskemu sodišču na srce. Poročila za posamezno eh, državo. Ta so za nas izjemno pomembna. V številnih državah imamo specifične probleme in ne razumem, zakaj se brani računsko sodišče tega. Če imajo posamezniki iz države članice določene eh, težave, potem je prav, da država članica teh predstavnikov ne imenuje več. Če računsko sodišče ne bo pripravljalo poročil za posamezno državo, potem člani niso neodvisni. To je zame posem jasen zaključek in tega si seveda nihče od nas ne želi. Se opravičujem, ker sem bila nekoliko dolga, nihče drug se ni prijavil k besedi, tako da bi morda rekla, da damo najprej besedo gospodu Lazaruju z računskega sodišča ali lahko pa tudi, skratka, lahko bodi si kot prvi odgovorite na vsa vprašanja ali pa potem zaključite razpravo. Ampak nikar ne pozabite, imamo le še 15 minut na voljo. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Kar zadeva vaše vprašanje ali skrb glede tega, kako bi se izvajalo načelo eno, ene same revizije ali bomo samo kljukali tiste kvadratke, ki jih je odkljukala že komisija in jih zaupali. Ne, tukaj je odgovor ne, še zdaleč ne. Pogoji za uporabo delo in za zanašanje se na delo drugih je so zapisani v določenih predpisih. Eh, in kot sem že povedal v svoji predstavitvi, je treba v prvi vrsti pridobiti zaupanje. In to ni nekaj, kar bi lahko vzeli za samo umevno in brezpogojno. Ja. Torej, lahko se zanašamo na delo, ki ga upravijo drugi, pod pogojem, da so bili izpolnjeni določeni pogoji. mi pa bomo seveda upravljali ponovne preverbe skladnosti. Ne bomo pa opravljali tako obširnega obsega dejavnosti. Šli pa bomo tako globoko v našem revizijskem delu, kot to že počnemo pri našem preverjanju transakcij upamo, da bo torej sistem tako stekel in zelo se že veselimo praktične uvedbe tega načela, da se lahko zanašamo na delo, ki so ga pravili drugi. Poročila po posameznih državah, o tem smo že na dolgo in široko govorili tudi v preteklosti. Kar zadeva informacij za posamezno državo. V svoji uvodni izjavi sem že omenil, da se snuje nov pristop in upamo, da bomo v bližnji prihodnosti na podlagi bolj zanesljivih informacij komisije in na podlagi našega revizijskega dela lahko te cilje tudi dosedli kar zadeva poročila pod posamezni državi. Kolikor jaz razumem, je to lahko druga tema, ampak v tej fazi je to nekaj, kar na računskem sodišču preučil, še preučujemo, tako da dokončnega odgovora na to še ne morem dati. Gospod Labajeva, je omenjala možnost predhodnih revizij. Trenutno je stanje takšno, da na računskem sodišču že opravljamo predhodne revizije in to tako, da preverjamo sisteme. Če pa želimo oceniti uspešnost upravlje, upravljanja, potem morajo biti določeni projekti in operacije izpeljani in takrat potem so na vrsti naknadne revizije kako tukaj povezati zaupanje in odgovornost? Jah, seveda eh, zaupanje in odgovornost greta eh, z roko v roki in tudi to sem omenil v moji predhodni priglasitvi k besedi. Hvala. Yes, Gospod Valbrk, ja, dovolite, da še enkrat povdarim, da se res v veliki meri posvečamo na preventivo če se zanašamo na revizijske partnerje, potem smo predtem celoti pregledali njihov revizijski sistem. Tako da, če oni uporabljajo svoje pravila in svoje postopke, potem bi moral na koncu biti rezultat ustrezen. Če bi se karkoli zalomilo, bomo najprej preverili, ali je razlog za to to, da partner ni ustrezno izpeljal svojega postopka. Potem bo seveda šlo za nekaj posem drugega. Prav tako se nam zdi, da bi morali v celoti obravnavati celoten sistem in nekoliko me skrbi, ko slišim, da bi tukaj delili odgovornosti in naloge. Če želimo tukaj stopiti čez neko prečko, moramo dejansko vedeti, da se na vsaki ravni lahko zanesemo na drugo raven. To se mi zdi zelo pomembno in težko si predstavljam delitev nalog. Uspešnost pa vsekakor pri tem je ključnega pomena. Ampak To lahko dosežemo z kazalniki in tudi specifičnimi preverjanji naknadno. Ampak ne o zakonitosti in primernosti porabe, temveč o, o tem, ali so bili rezultati dejansko doseženi. Maybe... Hvala. Spraševali ste o zanesljivosti, kaj se zgodi, če se revizor zmoti ali pa gre kaj drugega narobe. Uh, Mislim, da bi tukaj morali potem zauzeti enako stališče kot pri nepravilnosti. Če pride do nepravilnosti, se opredeli v državah članicah, pročimo, ali je šlo za malomarno ravnanje na strani države članice. V tem primeru je potem zato pristojna eh, država članica, sicer pa evropski organ. Če, organska, če eh, država članica ni bila malomarna, potem je evropski organ tisti, ki nosi breme teh eh, napak oziroma nepravilnosti. Tako zdaj rešujemo te primere in tudi v prihodnje bi bilo enako. Če bi seveda napako odkril revizor, tudi revizor lahko stori napako, ampak potem uh, lahko se dokoplje do razloga, ki je privedel do te napake. Potem ste omenjali predhodne revizije predhodna revizija je po mojem mnenju nekaj, kar lahko enačimo z kontrolo. Zato sem povdarjala model zagotovil. Ne gre za revizorje, ki bi morali karkoli pregledovati predhodno. Ne, gre za naše kontrolne organe in plačilne agencije, ki morajo opraviti to predhodno preverjanje in to je treba storiti na ustrezen način. Zato imamo potem revizijske organe, ki potem naknadno preverijo, ali je to bilo storjeno. Zato imamo te vzpostavljene vladne strukture, da zagotavljajo uh, izpolnjevanje predhodnih pogojev. In na kmetijstvu tako vračamo sredstva državam članicam na mesečni in na četrtletni ravni, zaradi tega, ker vemo, da strukture obstajajo. To je tisto, kar tukaj pomeni predhodno preverjanje. Sedaj pa še uh, uspešnost vizavi uh, pravilnosti in zakonitosti. Mislim, da tukaj ne gre za izbiranje enega ali drugega. Kot pravi gospa Gresle, ne morete imeti situacijo, ko je bil projekt izpeljan, saj videti dobro, ampak uh, gre za eno in isto veliko podjetje, ki vsakič znova dobi projekt iz razlogov, ki so morda nekaterim očitni. Uh, tam eh, bi morala pravila javnega naročanja predvideti določene osnovne zahteve. Um, vprašanje zdaj pa je, če želimo doseči danes neke rezultate, kaj in potem sprejemamo zelo podrobna pravila za posameznika upravičence, zato da bomo verjeli na koncu, da smo dobili nek rezultat na evropski ravni. Če bomo imeli zelo podrobne in ciljane pravi, uh, predpise na ravni upravičencev, potem bodo tudi države članice imele veliko revizijsko breme. Torej, kako tukaj najti neko uravnoteženost, če hočemo pravzaprav priti do rezultatov, hkrati pa ne potrebujemo nujno enakih pravil za vsakega posameznega upravičenca po vsej Evropski uniji. To imamo sedaj naprimer v prvem stebru kmetijstva. Hkrati pa bi si želeli, da bi bili ti predpisi ciljeni. Potem bi Evropska unija rekla, seveda morate imeti IAX, morate imeti sistem javnega naročanja, ELPIS potrebujete, vendar pa ne bomo preverili čisto vsako uh, um, parcelo ali je dejansko upravičena, če je vključena v sistem IAX. Torej, ne pravimo, da je treba tukaj kar zavreči uh, pravilnost in zakonitost, uh, ampak treba je to povezati tudi z uspešnostjo. Thank you. Če resnično zmanjš, želite zmanjšati revizijsko breme, morate v ta namen poenostaviti zakonodajo. Če pa jo poenostavite preveč, nujno ne boste dosegli ciljev, razen če boste določili točno, kateri so glavni cilji. To je torej tisto ravnoteže, ki ga moramo imeti pred očmi. Pa sklenila bi s tem, kar je povedal gospod Sebeh. In zato sem uh, tako povdarila obstoj vladnih struktur. Eden od glavnih elementov je stabilnost in to je tisto, kar pravimo uh, v številnih plačilnih agencijah. Hvala. Gospod uh, eh, Severt, ja, zdi se mi uh, in strinjam se s Kristino, da je stabilnost tukaj bistvenega pomena, ampak strinjam se s poročevalcem, da ta stabilnost mora biti pametna. Ni prav, da sedaj radikalno spreminjamo sistem, temveč da ponovno razmislimo o obstoječem sistemu in da se premaknemo iz te zapletenosti, kompleksnosti, kot je predstavila gospa Krumova in skušamo doseči, da bi bil ta uh, sistem pametnejši. Gospa predsedujoča, spraševali ste, ali so na področju kohezije eh, eh, številnejši problemi kot na področju kmetijstva, kajti tam je več revizij. In obžalujem, da je bila moja predstavitev tako neuspešna, kajti hotel sem prav pokazati, da obstaja ogromen obseg kontrol in pravzaprav moramo primerjati tisto, kar je primerljivo znotraj skupine ESIF. In tukaj vidim, da imamo enako breme, enako zapletenje zapletenost sistema, enako kompleksnost pri, na strani upravičenost in tudi enake zahteve z vidika poročanja sodišču. Tako da tukaj uh, obstaja možnost primerjave in tukaj je to, kar sem povedal. Toliko pravil obstaja, da je težko doseči da bodo ta pravila v celoti skladna med sabo. Imamo pravila o upravičenosti, o javnem naročanju, ki je res pomembno in ta pravila morajo biti spoštovana. Potem imamo tukaj pravila o državni pomoči, potem imate še splošna načela o okoljskem pravu, enakosti spolov itd. itd. In eh, vsak eh, evro je torej treba filtrirati s toliko uh, pravili in potem potrebujete toliko preverjanj za to, da je stvar resnično v celoti zelo obremenjujoča. Skušal sem torej pojasniti, da enot na revizija, kot je bila opredeljena v posebnem poročilu eh, računskega sodišča 16 2012, In mislim, da je to treba po teh letih znova preučiti, kajti sodišče nas je opomnilo, da je en, ed, edina oziroma enotna revizija nekaj, kar lahko izpeleš znotraj revizijske verige. To ni nekaj, kar lahko dosežejo programski organi. Gre za to, kako se lahko or, revizijski organi znotraj revizijske verige zanesajo drug na drugega. Ponovno preverjanje uh, je potrebno, kadar zaupanja ni. Če pa zaupanje obstaja, potem mora biti uh, raven ponovnega preverjanja razumna, kajti sicer bodo upravičence drugič, tretjič, četrtič revidirali različni uh, revizijski organi. Ja, uh, predhodna kontrola, ta se mora zgoditi, preden se prijavi izdatek naslednji ravni in sicer organu za preverjanje. Sedaj smo unesli račune, zato da bi lahko bili gotovi, da se vsa kontrola strani organa upravljanja opravi, preden so eh, vsi eh, računi predani komisiji 15. februarja. Prej smo imeli večletni sistem in težava je bila, da je potem se lahko kontrola zgodila res veliko kasneje. Sedaj bi se moralo storiti vse, preden so eh, računi. Uh, Eh, potrjeni, ne nujno preden se vsi iz, eh, zahtevki za izdatke predajo, ampak vsekakor v določenem bloku. In to seveda nosi določene stroške. In veste, da je zaradi tega na področju kohezije prišlo do strahov v državah članicah. Države članice sedaj ne eh, potrjujejo in ne ehm, izdajajo. Iz, ne prenašajo izdatkov, zaradi tega, ker se bojijo, da bi naknadno prišlo do tega, da bi se opredelile neke um, napake, zaradi katerih bi morali potem one nositi neto finančne popravke. Tukaj se zanašam na tekoč prenos trenutnega sistema na prihodnjega z evolucijo, kadar je ta potrebna, ne pa z revolucijo. In sedaj še kar zadeva uh, vidike specifične za posamozno državo. Zelo vesel sem, da je eh, sodišče letos že v okviru pilotnega projekta začelo preverjati naše številke, kajti veste, da v poročilo o letni dejavnosti skušamo dobiti čim več podrobnih informacij za posamezno državo, za posamezni program in tudi za posamezne dele programa, kadar se oblikujejo rezervacije. In če sodišče preuči našo oceno stopen eh, napak v državi članice in vam bodo lahko povedali z računstva, da tam eh, v neki državi članici obstaja zagotovilo in se komisija lahko zanaša na to. V tej ali drugi državi članici pa menimo, da Evropska komisija še vedno nima zadosto dobro dobrih informacij, na katere bi se lahko zanesla. In na koncu naj rečem, da se strinjam z vsemi vami. Ne gre tukaj za to, da izbiramo med zakonitostjo in pravilnostjo in uspešnostjo. Gre za oboje. Ampak naši organi nam pravijo, da to treba zagotoviti z dodajanjem uspešnosti. To ne pomeni, da morate dodajati novo raven bremen mislim pa, da bi morali tudi vidik zakonitosti in pravilnosti radikalno poenostaviti, pri tem pa zagotoviti, da osnovni elementi ostajajo. Poskrbeti moramo, da upravičenost ne bo postala še bolj zapletena, kot že je. Hvala. Ja, Dobro. Skušala sem tukaj sedaj zaokrožiti tudi to statistiko, ki ste jo povedali. Ena transakcija predstavlja 1,4 milijona evrov. Ali veste, kaj bi bilo lepo, če bi nam lahko podali statistiko o tem, koliko projektov se dejansko kontrolira v obdobju večletnega finančnega okvira. Naprimer, če imamo milijon projektov, koliko od teh je bilo dejansko kontroliranih in kakšen obseg so ti projekti imeli, kajti seveda za nas je pomembno, da se preučijo tudi eh, veliki projekti. Če nam to lahko storite, ne da bi to pomenilo več dni dela za vse vaše zaposlene, potem bi bilo to res krasno. Hvala lepa za vaš trud. Ja, gospod Bureš, izvolite. Um, by e or by Norway funds or Norway grant. Ko govorimo o norveškem skladu in drugih torej zadevah, gre za uh, uh, plačila iz ob, območja Evropskega gospodarskega prostora, torej EGP. Toliko samo z moje strani. Uh, well, yes, I, we don't have enough. Mislim, da nimamo več veliko časa, eh, ne bom predolg, ampak ja, mislim, da lahko zmanjšamo preverjanje zakonitosti in gremo na večje, večji nadzor učinkovitosti, uspešnosti, predvsem pa je bistveno, da poenostavimo zakonodajo. In to je vprašanje, o katerem bomo morali govoriti, ne pa le o revizijskih pristopih. Hvala. Ja, manj, ko je pravil, manj je tudi napak. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Samo na kratko. Kar se tiče revizij vnaprej, ex ante, ja, povedano je že bilo, da revi prava revizija je ex post, ampak kaj menimo ko eh, govorimo o tem, da je treba izboljšati preventivno vlogo. Tu ne gre za spremembo tajminga revizije, ampak gre za to, da se preverijo napake unaprej, tako da se ustrezno obravnavajo izzivi stališča preverjanja organov upravljanja. Na ta način potem torej, zmanjšamo napake v prihodnje. Potem pa še ena zadeva v zvezi z primerom, o enem eh, ponudniku v 36 odstotkih primerov, ki ste ga torej omenili. Ko govorimo o uspešnosti proti pravilnosti in zakonitosti, dejstvo je, da ko govorimo o reviziji operacij, takih sistematičnih težav to ne bi ugotovilo. Kajti če imamo samo enega ponudnika, to, se to ne bo štelo kot nezakonito, zato ker je en sam ponudnik, morda je preveč e, specifično, morda je nek čuden primer in pač imamo enega samega ponudnika. Vedno pa lahko ugotovimo, da prihaja do težav z enim samim ponudnikom, če to storimo ne skozi operacije, ne po posameznih izdatkih, ampak če pogledamo horizontalno. In ta prečni pregled je poteka skozi revizijo sistema in revizijo vseh sektorjev, ki so vključeni. Hvala. Hvala lepa. Ja, imate prav, če bi zdajšnji sistem dopuščal z pravilnostjo in uh, zakonitostjo, potem tudi v naslednjem sistemu nekaj ne bi štimalo, če smem reči tako. Gospod poročevalec. Thank you very much, Chair. Hvala, predsedujoča. Ko vas poslušam, najprej se moram zahvaliti za, ne le za vašo prisotnost, ampak resnično za vaša stališča, za vse, kar ste storili, kajti res sem prepričan, da počnete vse, kar je mogoče, da bi delali v interesu ljudi, kajti lahko rečem, da odbor, ko gre za nadzor proračuna, je najboljši prijatelj uporabnikov oziroma ljudi. Trudimo se kar se le da, da bi zaščitili in zavarovali porabo javnega denarja. Američani radi rečejo takole. Ne. Eh, ukvarjaj se s težavami, dokler se težave ne začnejo preveč ukvarjati s tabo. Torej, mislim, da je res, gre za pravi trenutek, da se pogovarjamo o teh zadevah, da smo se tukaj zbrali, da o tem govorimo. Še toliko bolj pa sem zadovoljen, ker se ne strinjamo vsi z vsem. To bi bilo sumljivo. Vesel sem tudi, da sem vas uspel sprovocirati svojim, izvati svojim eh, izhodiščem, zato bom to poskušal narediti tudi v zaključku. Prepričan sem, da se zavedate, da smo vsi v isti barki. <laughs> Veliko nas je tukaj, seveda, vsi smo v Bruslju, ki se s tem ukvarjamo, potem to je komisija, svet, parlament, eh, računsko sodišče in nacionalni organi. To, mi smo vsi skupaj, zato moramo skupaj tudi delovati. In prepričan sem, da se vsi med vami zavedate in imate prav s svojimi predstavitvami. Nekdo je rekel, imamo samo preverjamo samo en odstotek, tri odstotke, pet odstotkov projektov, ampak če izračunamo vse skupaj, če preračunamo vse skupaj, je delo vseh nacionalnih organov, eh, organov za preprečevanje zlorab, regionalnih organov in tako naprej, morda na koncu vendarle pridemo do večjega odstotka. In potem je tu vprašanje, ki se zastavlja. Ali lahko se potrudimo in izračunamo, kakšen je strošek izvajanja nadzora posameznih projektov? Kakšen odstotek? Ne vem, 10, 15, 20 odstotkov? Morda manj, ne vem, samo sprašujem se. Ampak ali si. A, 45 odstotkov. A, 4 do 5. Torej, ne, 4 do 5. <laughs> Rekl sem 45. Ampak, ampak A si lahko predstavljate ljudje, ki so izvoljeni tule v tej dvorani, se pogovarjajo z svojimi voljivci in vedno znova govorijo o istih zadevah, stališča uporabnikov, uporabnikov in tako naprej, majhna podjetja, še vedno raje gredo v banko, vzamejo posojilo z obrestmi, kot pa, da bi se jim bilo treba ukvarjati z birokracijo, z svetovanjem, eh, uporabiti toliko in toliko časa, da stvari sprožijo, izpeljejo, potem čakati še, da dobijo denar in tako naprej. Skratka, gremo v pravo smer. Pripričan sem, da bodo revizije po letu 2020 boljše, ne zaradi nas, zaradi vas, zaradi vaših naporov. In vesel sem, da parlament in ta odbor ostaja ta prostor, v katerem se te ideje eh, obravnavajo, kjer se pogovarjamo in delamo na tem, da bi jih kasneje tudi uresničili. Še enkrat najlepša hvala za vašo udeležbo. V veliko čast in v veliko veselje mi je bilo, da sem bil tukaj z vami in prepričan sem, da se bomo zelo kmalo spet srečali ob drugi priložnosti. Hvala lepa. Ja, dem dan kan ich mich nur anschließen, es war eine... Te zahvali se lahko le pridružim, ta razprava je res izjedno. Izjemno um, zanimiva. Hvala lepa za vaše prispevke, za sodelovanje in vsekakor bomo ostali v stikih. In s tem je delavnica zaključena. Nadaljujemo z šesto točko na dnevnem redu. To je mnenje kolege Sarvama o naslednjem večletnem finančnem okviru. Um, tukaj pripravljamo delo za uh, proračunski odbor in gospod Sarvama tudi takoj dobi besedo. Okay, thank you, chair. No. Hvala, predsedujoča. Zdaj je nekaj več miru v dvorani. Zato naj omenam, omenim nekaj zadev za uvod. Namreč gre za pomembno vprašanje, pomemben predmet, s katerim se odkovarjamo pod to točko. Vemo, da smo pred Brexitom in pred nami so tudi izjemni izzivi za Unijo, namreč kar se tiče migracij ter obrambe, kar so obrambe tistega, kar so cilji postavljeni pred Unijo. In ko vstopamo v to obdobje Evrope 27, mislim, da moramo sprejeti nekatere pomembne in pogumne odločitve oziroma spremembe. Vse veste, pravijo, če ni pokvarjeno, ne popravljamo, ampak hkrati pa je treba vedeti, da ko pa se pokvari, je treba popraviti. Zato sem pripravil mnenje tega odbora za odbor za proračun in preden gremo v podrobnosti tega mnenja, naj omenim še, da sem mislil na vse ključne, vsa ključna dejstva v tem resničnem svetu, s katerim se soočamo. Hkrati pa je, bile, je bila moja usmeritev uh, v tem pripravljanju mnenja, naj, ne, da ne grem dlje više, kot pa sploh lahko dosežemo, torej naj ne letam previsoko, da ne bomo prenisko padli. Torej, Želimo si dobro, resnično, stvarno prenovo. Stvari morajo biti ustrezno strukturno zastavljene in realistično izpelja, zastavljene. Mnenje sem razdelil, upam, da je zato bolj jasno, v sedem poglavi ali pod sedem naslovov, če želite. Ti pa so uskladitev proračunskih in strategijskih, strateških ciklov, drugič celovit pregled porabe Evropske unije, prožnost pri ciljih in novih prednostnih nalogah, potem upravičene potrebe in evropska dodana vrednost, na to, kako nehati z izrednimi obvezami, učinek eh, pomankanja slabe stvarne ocene in eh, eh, učinkovitih proračunskih sposobnosti, potem proračun na podlagi uspešnosti ter kako zapolniti vrzeli po brexitu, kako torej s proračunom in novimi viri po brexitu. Morda, torej zagotovo ne bom prebral celotnega predloga mnenja, ampak nekaj podrobnosti pa vendarle. Kar nekaj konkretnih zadev je tukaj v tem mnenju. In sicer. Najprej, kar se tiče trajanja ciklov, proračunskega cikla, ki naj bi bil usklajen z petletnim mandatom parlamenta in komisije. In potem še pod drugim naslovom, kar se tiče pregleda, ki ga mora, namreč komisija mora opraviti celovit pregled porabe Evropske unije, še preden predlaga naslednji večletni finančni okvir. Če gremo na to naprej, po mnenju, kar se tiče prožnosti, načrtovanje proračuna mora biti, mora postati bolj prožno, kajti soočamo se z nepredvidenimi dogodki, s krizami. To te od nas zahtevajo. Pomembna tema je tudi poenostavitev strukture, same strukture proračuna Evropske unije. Ta mora biti poenostavljena. Imamo neko, kot pravimo, vesolje galaksijo proračunov in zato so stvari vedno težje nadzorljive, vedno težje jih je preverjati in videti, kaj se dogaja v vesolju proračunov. Potem pa bolj konkretno, kar se tiče IDF-a, e torej to je, tudi to je treba ustrezno obravnavati stališča proračuna, kako je streganji in mnenje tu predlaga tudi me, kontrolne mehanizme, ki morajo biti bolj utemeljeni in usmerjeni na obladovanje tveganja. O tem se pogovarjamo že nekaj časa, ampak mislim, da moramo tu kar še nekaj postoriti. Nadalje. Nadalje moramo ustrezno obravnavati, posvetiti pozornost dodani vrednosti, torej tu govorimo o rezultatih, o uspešnosti. In kot sem že povedal, glede strukture podobno je, kot da imate sestavljen, kot da imate puzzle, kjer vam manjka en košček ali drugi košček. Sej veste, potem nikoli ne bo mogoče sestaviti celotne slike. Kar se tiče. Eh, kar se tiče neporavnanih obveznosti, te stvari postajajo vedno bolj problematične temu področju, torej realom, moramo tudi posvetiti pozornost. Potem še ena stvar. Poraba na področju kohezijske politike mora biti preverjena. Ponovno moramo razmisliti, kako bi dosegli boljše rezultate. Potrebujemo strukturne rezultate. Te, ti, te, na te moramo gledati, ko, gledamo, ko se pogovarjamo o proračunu za kohezijo. In vse čas je treba to utemeljevati tudi z kazalniki uspešnosti, tako vnaprej, predvsem vnaprej. In seveda, denar mora iti tja, kjer omogoča rast in kjer je v korist celotne unije. Seveda, o tem vse čas govorimo, ampak zagotoviti moramo tudi ustrezna pravila, da bo to dosegljivo in da bomo to dosegli stališča izvajanja politik in izvrševanja proračuna. Omenim lahko še eno, en preskok. Namreč, ko govorimo, no, preskok. Uravnoteženost uh, naslovov obstoječega eh, finančnega okvira, ko govorimo o skupni kmetijski politiki, o kohezijskih sredstvih, seveda prihajajo nekatere nove prednostne naloge. Pravzaprav ne prihajajo, so že tu. Seveda bo težko, ampak moramo biti pripravljeni, da bomo upoštevali oziroma zagotovili ravnotežje in ustrezno sorazmerje kohezijskih in kmetijskih sredstev. Tu ne bom šel v podrobnosti, kako naj to storimo, ampak eh, je pa nekaj za misli že v tem predlogu mnenja, kar se tiče skupne kmetijske politike. Unija mora narediti manj, če ni ustrezne dodane vrednosti in to se tiče tudi izvrševanja proračuna. In končno, čeprav je to stvar proračunskega jedra proračuna, hkrati tu ne smemo izpustiti iz rok priložnosti, da nekaj povemo kot odbor za proračunski nadzor. Zato, da povemo, kako lahko zagotovimo, da bodo stvari delovale. Skratka, treba je povedati, če nekdo odhaja In če torej odide 10-15 milijard evrov, hkrati pa so pred nami nove naloge, potem bo treba razmišljati mi in tudi komisija zelo podrobno, zelo jasno razmišljati, kaj lahko predlagajo, predlagamo, zato da bomo nekaj naredili o uh, uh, torej, uh, zabetoniranju tistega enega odstotka eh, bruto nacionalnega dohodka in kako priti do nekega napredka stališča predlogov za nove lastne vire. Mnenje končno govori tudi, daja nekaj podrobnosti o kaj bi bil najboljši način, da se s tem ukvarjamo, da to izpeljamo in končno da ne bomo preveč skromni v svojih ciljih. Je tu moja zadnja, moj zadnji predlog o uh, mehanizmu rabatov, zato da bo proračun bolje deloval. Namreč tega ne bi smeli imeli, tega tam ne bi smelo biti. Tako, na kratko Toliko hvala predsedujoči, hvala članom za možnost, ki sem jo imel, da predstavim ta predlog mnenja. Rok za predloge sprememb v odboru je 30. oktober ob dveh popovdan. Glasovanje pa bo ali 20. ali 21. novembra v odboru. Hvala. Najlepša hvala, to je ambiciozno poročilo. Kolega Ali dobi besedo. Hvala, predsedujoča, spoštovani kolegi. Najprej naj čestitam gospodu Sarvami za mnenje. Dokument dejansko pokriva velik spektr vprašanj, ki so povezana z vizijo parlamenta o možni reformi večletnega finančnega okvira oziroma ciklov na tem področju. V predhodnih razpravah o tem, tudi v tem odboru julija, smo zastavili kar nekaj vprašanj v zvezi z potrebo po dolgoročni strategiji glede trajanja okvira in tudi glede sistema izvrševanja in dobrih praks za javni sektor. Vesel sem, da je večina teh vprašanj bila obravnavanih, da ste jih resno vzeli in so zdaj v mnenju. Glede tega, kar se tiče usklajevanja proračunskih ciklov, mislim, da je to pravi pristop, me pa še vedno skrbi nekaj. Še vedno nismo začeli z oblikovanjem naslednje desetletne strategije 2020-30 za pripravo naslednjega večletnega finančnega okvira in eh, strateške predloge ter pregled, moramo to ustrezno izpeljati. Hkrati moramo zasledovati cilj čim boljše stroškovne učinkovitosti in eh, ocene upravnih in nadzornih oziroma kontrolnih mehanizmov. Seveda, tudi prožnost je zelo pomembna. Tu so različni pristopi, ki, s katerimi jo lahko dosežemo tako z uh, ustrezno uporabo tekočih programov, kot z ustreznim načrtovanjem. Tu pa ne smemo pozabiti naše nedavne izkušnje z krizami, ki so zadele Evropsko unijo in z, z ustrezno rezervo, krizno rezervo, ki jo tu potrebujemo. Potem pa še končno, kar se tiče uh, načrtovanja proračuna na podlagi uspešnosti rezultatov Sveda tu moramo zagotoviti ustrezno učinkovitost po celotni Evropi, Evropski uniji in tudi dodano vrednost za vse naše državljane. Hvala lepa. Najlepša hvala. Nihče več se ni javil k besedi, zato dobi besedo gospod Švarc iz Evropske komisije. Ja, najlepša hvala, gospod Gresle. Govoril bom angliško. Glede na to, da je poročilo oziroma mnenje v angleščini. Seveda smo eh, osnutek prebrali z velikim zanimanjem in eh, res obravnava številne teme, o katerih smo, se že, eh, o katerih smo že govorili v naših dokumentih, torej poudarek na dodano vrednost Evropske unije. O tem smo dali že, podali že definicijo, kaj mi vidimo kot dodano vrednost in kako naj bi jo dosegli. Nadalje je vprašanje pregleda porabe. Naj vas spomnim, da v tem trenutku eh, pregledujemo eh, eh, porabo vseh programov, ki jih financira Evropska unija. Tu seveda nam pomaga računsko sodišče in to je prav tako razvidno iz osnutka mnenja. Omenili ste pomembne vprašanje, kot, pomembno vprašanje, kot je povečana prožnost. Tudi tu vam lahko povem, da je razmišljanje komisije podobno, namreč da moramo ugotoviti, kako bi še izboljšali prožnost proračuna, isto pa velja tudi za lastna sredstva. Zelo smo veseli, da skuša poročilo oziroma mnenje eh, to poudariti, to počne tudi komisija, to smo že večkrat javno tudi povedali. Kar pa se tiče vrzeli iz naslova Brexita, je to treba dobro premisliti, tako stališča celotnega zneska, kot stališč, torej stališča eh, odstotka eh, eh, BNP. Poleg tega pa je tu še ena vrzel, o kateri moramo razmišljati, namreč govorimo o novih prednostnih nalogah, kot so obramba in migracije. Gospod Savarma, menimo, da je to zelo pomemben prispevek, torej vaše mnenje, pomemben prispevek k razpravi. Eh, naš dokument je eh, odprl obdobje razmišljanja oziroma posvetovanja o tem, torej danes bomo predvsem poslušali in res najlepša hvala za vaš input. Ja, najlepša hvala še poročevalcu zaključek. Well, Hvala lepa. Naj torej povzamem čisto na kratko. Zdi se, da kar se tiče mnenja našega odbora za to veliko nalogo, pred katero smo, ki, ki nas čaka v naslednjih letih, da so torej jadra dvignjena. In v mojem imenu in stališča, torej pri, mnenja in mene kot pripravljalca mnenja, smo pripravljeni, da odgovorimo na poziv komisije in na vse pozive, ki sledijo. Naj pa dodam še naslednje, čisto za konec. Kar se tiče rokov za to nalogo, so sektorski odbori. Tran, mislim, da se že danes o tem pogovarja, drugi bodo o tem govorili, nekateri so o tem že govorili poleti in vsi bodo končali svoje delo najkasneje januarja naslednje leto. Tako da bo lahko odbor za proračun potem sprejel ustrezno poročilo na lastno pobudo gospoda Olbrika, gospod Tome, Toma, februarja naslednje leto, potem pa bo glasovanje, glasovanje na plenarnem zasedanju marca 2018 in potem bomo vsi lahko pripravljeni na tisto, kar bo prišlo tudi strani komisije. Najlepša hvala, s tem smo zaključili z eh, točko 6, sedaj smo pri sedmi točki. Gre za posebno poročilo 32.016 Evropskega računskega sodišča, gre pa za uspešnost podpore Evropske unije v Hondurasu. Pozdravljam. Tudi veleposlanika Hondurasa pri Evropski uniji, prisrčno dobrodošli v veseli eh, nas, da ste danes z nami. V veliko čast nam je, da ste z nami. In eh, pristojna članica Evropske računske sodišča je gospa eh, Jakobsen, eh, naša poročevalka pa gospa Jala Sender. Najprej dobi besedo gospa Jakobsen. Thank you, Hvala predsedujoča, dame in gospodje. Hvala za priložnost, da vam, da vam predstavim posebno poročilo o učinkovitosti oziroma uspešnosti podpore EU za prednostne sektorje v Hondurasu. Na kratko bom predstavila ugotovitve, priporočila, ampak še prej najprej nekaj, nekaj besed o podpori Hondurasu. Zakaj je to tako pomembno? Honduras se sooča z velikimi razvojnimi izzivi Eh, stopnja revščine je zelo visoka, makroekonomske nestabilnosti so tam, veliko je tudi nasilja. In Evropska unija je drugi najpomembnejši trgovinski partner Hondurasa in eh, izjemno pomemben donator. Naša eh, pomoč je, se je dvignila z 223 milijonov evrov v obdobju 2007-2013 na 235 v obdobju 2014-2020 v tem obdobju 2007-2015 so plačila dosegla 119 milijonov evrov, približno polovica tu je bilateralne pomoči, druga polovica pa je prišla v obliki projektov. Poleg tega je Honduras eh, imel tudi eh, koristi iz eh, regionalnih projektov, Eh, eh, programov in tako naprej. In revizija je preverila tako zmanjševanje revščine, naravne vire ter varnost in pravosodje. 89 odstotkov eh, bilateralne pomoči je šlo, je bilo usmerjeno v ta področja. In revizija je želela ugotoviti, kako je z uspešnostjo na teh področjih v Hondurasu in opravili smo oceno, tako da smo preverili uh, upravljanje strani komisije in pa tudi do stopnjo, do katere so bili doseženi cilji. Kaj smo ugotovili? Splošna ugotovitev poročila je, da je bilateralna razvojna pomoč EU v obravnavanem obdobju bila delno uspešna v težkih razmerah, v katerih država je, so, bile naše, so bili naši napori smiselni, potrebni, čeprav včasih tudi zelo zavelik, prišli z veliko zamudo. Hkrati pa so spodbudili kar nekaj pozitivnih uh, zadev. Hkrati pa je celovita situacija v državi še vedno zaskrbljujoča, raven eh, revščina se je povečala, še vedno obstaja veliko nasilja, veliko umorov, skratka, te stvari so še vedno problematične in poročilo ugotavlja, da pristop komisije za zagotavljanje pomoči ustrezno cilja na področja z velikimi potrebami, ki so v večini primerov bila tudi pokrita z ustreznimi nacionalnimi strategijami. Hkrati pa so tu nekatere pomankljivosti v eh, upravljanju eh, pomoči, namreč prožnost pristopa pomeni, da so nekatera območja evropsko pomoč dobila le za zelo kratko obdobje, kar je povečalo možnosti za zlorabe oziroma zmanjšanje učinka. Cili so zelo široko zastavljeni in finančna pomoč se je razširila, je, je potekala skozi š, eh, velika leta. Čeprav je bila koordinacija donatorjev zelo dobra, pa je dejansko sodelovanje pogosto bilo razmeroma omejeno, kar je v nekaterih primerjih pripeljalo tudi do podvojevanja oziroma prekrivanja pomoči. Proračunska pomoč je povezana tudi z zelo nestabilnim makroekonomskim okoljem in z slabo Eh, slabim nadzorom javne porabe in čeprav je komisija uspela se odzvati eh, v določeni meri na te zadeve, hkrati vendarle uh, niso bile stvari urejene ustrezno strukturirano, zato da bi bile, bila učinkovitost v državi skladna z zastavljenimi cilji. Tu je bilo nekaj pomankljivosti pri uporabi kazalnikov in tudi pri eh, priporočilih, ki so sledila. Komisija je oblikovala ustrezne strategije za vzpostavitev dialoga na različnih področjih z vlado, dialoga z vlado. To je seveda dobra praksa, ampak te strategije so morda ostale nekoliko presplošne in niso pospokrile vseh specifičnih področjih. Kaj torej priporočamo? Zato, da bi izboljšali učinkovitost, uspešnost evropske podpore v Hondurasu, predlagamo, da se komisija, da komisija okrepi evropski pristop z večjo konsistentnostjo, z večjo osredotočenostjo, nadalje upravljanje operacij eh, proračunske podpore, potem učinkovitost merjenja dejavnosti Evropske unije in končno, da vzpostavi ustrezen politični dialog na prednostnih področjih. Zahvalila bi se komisiji za eh, njeno sodelovanje in za predanost, ki jo je pokazala pri Eh, eh, izvrševanje vseh priporočil, ko smo imeli in seveda verjamem, da bodo stvari potekali v pozitivni smeri tudi v prihodnje. Hkrati je treba povedati, da, so, da je bilo poročilo predstavljeno eh, tudi članom odbora za Srednjo Ameriko, hkrata gospod Sender tudi za njeno pomoč. Hvala zdaj za vašo pozornost. Z veseljem bom odgovorila tudi na vaše vprašanje v zvezi s tem poročilom. Hvala lepa. Ja, Najlepša hvala. Besedo dobi poročevalka gospa Jala Zenter. Prosim. Ja, najlepša hvala, gospa predsedojoča. Rada bi se prisrčno zahvalila Betini Jakobsen za to poročilo. Še prav posebej, zato ker je to pravzaprav prvo poročilo. Tudi zato bi radi izkoristili vse eh, možnosti, ki se nam ponujejo, radi bi videli, kaj dobro deluje in kaj bo potrebno v prihodnosti še izboljšati. Odlično smo sodelovali tudi z Evropsko komisijo. Hvala lepa za to odlično sodelovanje, pa tudi za potrpežljivost. Tudi z veleposlanikom smo odlično sodelovali, eh, vse skupaj je super delovalo, eh, kar pomeni tudi, da smo eh, to poročilo pripravili eh, skupaj in eh, da bomo lahko odlično sodelovali tudi v primeru, da delegacija obišče Honduras. To poročilo smo zares zelo dobro pripravili. To je prvo in zelo temeljito poročilo glede podpore Hondurasu. Eh, z Hondurasom imamo sedaj tudi eh, sporazum eh, po posameznih regijah. Hkrati pa je to tudi država, ki potem, ko je bil opravljen ta pregled, ki se je soočila z krizo. Namreč prišlo je do puča in do vsega, kar se je potem zgodilo. To je zagotovo potrebno tudi upoštevati. Bolje je pregledati eh, celotno situacijo, ne pa izvajati posameznih analiz. Zato je to poročilo na temo Hondurasa izjemno pomembno poročilo. Pomemben je tudi trenutek, v katerem je bilo pripravljeno to poročilo. Proračunska podpora se zagotavlja v trenutku, ko to državo pravzaprav šele spoznavamo, tako mi, kakor tudi Evropska komisija. Gre pa tudi za podporo, ki temelji na uspešnosti, na rezultatih. Obdobje, ki eh, smo ga pregledali, obsega dva mandata 2007 eh, eh, do 2007. 2013, to je prvi del in potem še dve leti prihodnjega proračunskega obdobja. Prišlo je do blokade zaradi eh, puča in vsega, zaradi državnega udara in vsega, kar je temu sledilo. Torej, gospa Jakobsen mora to zagotovo upoštevati in pri prihodnih pregledih moramo v primerih tovrstnih držav Eh, razmisliti o možnosti eh, obravnave krajšega obdobja. Tako bomo lažje potegnili zaključke in se iz tega tudi več naučili. Mislim, da bi bilo to boljše, kot pa da obravnavamo tako dolgo obdobje. Nekateri rezultati in zaključki so že zastareli. Eh, Potekalo je sodelovanje pred državnim udarom, potem eh, se je vse skupaj zaustavilo, sledila je kriza in to je imelo tudi katastrofalne posledice za državo. Prišlo je do blokade in zaradi tega uh, je bil zaustavljen tudi pozitiven razvoj. No in potem smo morali vse ponovno postaviti na noge, spostaviti sodelovanje z Evropsko unijo in tako naprej. In preden smo spostavili novo proračunsko podporo z novimi prioritetami, se je država precej spremenila. Zato je to zagotovo prav poseben primer in uh, zelo edinstvena izkušnja. No, če pogledamo še eh, v prihodnost. Priporočam, da bi obravnavali krajša časovna obdobja, kajti potem bi lažje obravnavali eh, podrobnosti in lažje uresničili priporočila. Potem pa je tukaj še dialog, eh, ki ga je računsko sodišče vodilo z posamezniki, ki igrajo pomembno vlogo v državi. v drugem delu obdobja po letu 2012, ko je bil podpisan eh, pridružitveni sporazum, so se zadeve tudi spremenile glede uh, situacije v Centralni Ameriki na splošno. Dvostranski odnosi temeljijo na regionalnem sodelovanju in to uh, tudi dodatno zapleta situacijo pri tem pregledu to morda ni bilo dovolj upoštevano. Sedaj pa še k sodelovanju z komisijo. E, naučili smo se nečesa, kar se mi je zdelo zelo pomembno in to e, vodi tudi k številnim vprašanjem. Proračunska podpora je način sodelovanja na enakopravni ravni. Veliko smo se naučili. veliko smo se naučili o sodelovanju Evropske unije z državami, ki prijemajo to vrstno proračunsko podporo. Po drugi strani pa se seveda pojavljajo veliki izzivi. To, kar smo se naučili v primeru Hondurasa, je sledeče. Zares je zelo pomembno videti, kako delujejo državne strukture, še prav posebej, kako so te ponovno vzpostavljene po državnem udaru rezultati so bili doseženi, čeprav nas čakajo še veliki izzivi. Ampak kljub temu, temeljne institucije države ponovno funkcionirajo po državnem udaru in to zagotovo pomaga. Zdaj pa še k drugi točki. Zato sem. Uh, tudi izpostavila povabilo veleposlanika po državnem udaru in potem sodelovanju med, držav, med Evropsko unijo in pa Hondurasom eh, in glede na cilje preglednosti, manj birokracije in tako naprej, bi rada nadgradila tudi naš odnos z Hondurasom. In zaradi tega je potrebno izpostaviti, da je Honduras zares eden najboljših vzgledov za zagotovitev večje preglednosti za boj proti korupciji, za izboljšanje položaja žensk, otrok in tako naprej. Uspešno se borijo tudi proti revščini. Tesneje sodelujejo z Gvatemalo, z Nikaragvo, z celotno regijo pravzaprav. Torej prišlo je do številnih izboljšav. V sodelovanju z mednarodnimi posredniki. Zato so ti projekti tudi ustrezno napredovali in to je pozitivno vplivalo tudi na razvoj države kot takšne. Tudi Evropska unija se bo morala še veliko naučiti, ko gre za spopadanje s tako težavnimi situacijami mi kot zakonodajalci, predvsem pa naš odbor, pa imamo prav posebno nalogo če pride do državnega udara, potem pride do prekinitve pomoči, potem pa je potrebno ponovno izgraditi naše zmogljivosti in potrebno je ponovno vzpostaviti zagotavljanje podpore in eh, ta proračunska podpora je instrument, ki lahko zares izboljša situacijo. In pri tem so seveda pomembni številni faktorji. In to zagotavlja ponovno delovanje države po tej veliki krizi, po državnem udaru in tako naprej. No in mislim, da to velja tudi za Evropsko komisijo. Tudi Evropska komisija se mora veliko naučiti. Ta izkušnja lahko koristi tudi Evropske komisiji. Zagotavo lahko gradimo na tem prvem poskusu in lahko uh, pomoč, ki temelji na doseganju rezultatov, uvedemo tudi v drugih državah. Veliko se lahko naučimo, tudi kar zadeva proračunsko podporo za druge države. Ker zagotovo se je veliko spremenilo in izboljšalo. No, in potem je tukaj še eno zelo pomembno vprašanje, ki se vedno znova pojavlja, ne le pri komisiji, ampak tudi pri nas. gre za to, da moramo bolje meriti stroške nedelovanja Evropske unije. Kaj bi se zgodilo, če Evropska unija ne bi zagotavljala podpore v odboru nadzora za proračunski odbor? Eh, v, v odboru za proračunski nadzor moramo pravčiti, torej kaj bi se zgodilo, če bi Evropska unija ne zagotavljala proračunske podpore v času državnega udara, kaj bi se zgodilo po državnem uradu, če bi državo prepustili samo sebi. To je zagotovo zelo pomembno vprašanje in skupaj z računskim sodiščem in Evropsko komisijo lahko skušamo najti možnosti, da ugotovimo, kaj bi se potem zgodilo. No, mi seveda ocenjujemo predvsem, kar se dejansko dogaja, ampak tudi to bi bil nek instrument, ki bi ga lahko razvili po teh izkušnjah, ki smo jih zbrali v Hondurasu. Da bi izmerili torej tudi to potencijalno situacijo, kaj bi se zgodilo, če bi se mi kot zakonodajalci odločili, da ne bomo več zagotavljali proračunske podpore in če bi državo prepustili samo sebi. Torej, državni udar, potem pogodba z Hondurasom. Honduras je država z zelo eh, nizkim eh, prihodkom, z velikimi razlikami med eh, severom in jugom, velike težave ima tudi z drogami, z trgovanjem z ljudmi in tako naprej. Kako je tej državi uspelo stabilizirati situacijo? Kako je uspelo stabilizirati trgovinske odnose? kako je tej državi uspelo spet postaviti se na noge po tej zelo težavni situaciji. Po poročilu v juliju zaključki pravijo, da je bilo sodelovanje med Evropsko unijo in Hudunasom zelo pomembno. In to je vodilo v izboljšanje situacije od leta 2009, zato si želim, da bi komisija še kaj več povedala o tem, kaj se je naučila iz tega celotnega procesa. Sicer pa želim povedati, tudi nekaj o boju proti korupciji, o delu policije, o mednarodnem tužilstvu oziroma o državnem tužilstvu, o sodelovanju z mednarodno skupnostjo. Vse skupaj se zelo pozitivno razvija. To je država, ki bo pravi vzgled v uh, osrednji Ameriki, kar zadeva odnose z Evropsko unijo. Hvala lepa za dobro sodelovanje s komisijo, z računskim sodiščem in pa z veleposlanikom. Hvala lepa. Ja, schön, erhält, um, Hvala lepa. Konstantin Bardas iz GDDFKO. Prosim, seznanite nas z evropskimi interesi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naša zahvala velja tudi gospe eh, Jacobsen iz eh, Evropskega računskega sodišča, pa seveda tudi poročevalki gospe Ajali Sender za predstavitev tega poročila danes tukaj. To je zelo pomembno poročilo za nas, eh, kajti. Z to predstavitvijo smo eh, zaključili eh, cikl posvetovanj. Eh, seveda bomo imeli razpravo tudi na ravni sveta in uh, imeli smo tudi, oziroma prejeli smo tudi že zaključke sveta glede tega posebnega poročila Julija. Torej gre torej za zelo pomemben krok posvetovanj uh, v tem prvem obdobju po uh, objavi poročila. Torej, uh, to je pomembno za nas, eh, ne eh, zgolj zaradi preglednosti, zaradi boljše seznanjenosti, ampak gre tudi za eh, odgovornost in pa za nadaljne ukrepe. In to me vodi k najpomembnejši točki za Evropsko komisijo. Ugotovitve oziroma priporočila sodišča morajo postati del akcijskega načrta, akcijske matrice, torej imamo notranji dokument z vsemi priporočili in pa z konkretnimi ukrepi, eh, ki so tudi časovno umejeni, tako da bomo zares upoštevali priporočila in naglasili pomankljivosti, ki jih je spostavilo računsko sodišče. Veliko zadev se je že izboljšala na posebno naraven način, bi dejal. Kajti sodišče je posebno pravilno izpostavilo, da, da smo pred letom 2014 eh, preveč razpršeno delovali, to je res, ampak eh, s tem izzivom smo se soočili z vidika razvojne politike gre za agendo za spremembe. Sedaj pa se osredotočamo na tri sektorje in sicer varnost hrane, eh, zaposlovanje in načelo pravne države. Določeno prožnost imamo glede horizontalnih vprašanj in pa na področju boja proti korupciji in na področju človekovih pravic. Vendar pa smo sedaj veliko bolj osredotočeni kot tudi v uh, preteklosti delujemo uh, bolj ciljno. Določeni elementi, ki so bili prej zelo pomembni, so pomembni eh, še zmeraj in tudi upravljanje je bilo močno okropljeno od leta 2012 naprej. Sprejeli smo recimo nove smernice in. Uh, Upravljanje, ki temelji na tveganju, je sedaj veliko bolj pomembno. Pa tudi politični dialog je bil ukrepljen. Torej, upravljanje tovrstnih operacij je sedaj veliko učinkovitejše, obsežnejše. In to je seveda povezano tudi z eh, merjenjem uspešnosti od eh, pričetka trenutnega eh, sporazuma o sodelovanju 2013 do 2012 se je poudarek prenesel na doseganje uspešnosti, na doseganje rezultatov. In to vpliva tudi na vse posamezne programe in z najboljšimi programe ker skušamo najti najboljše kazalnike za te programe. Potem pa je seveda tukaj tudi krepitev institucionalnega okvira. V Hondurasu recimo trenutno pomagamo državi, da okrepi eh, statistični urad, So, torej tukaj gre za veliko vidikov, eh, ki jih izpostavljamo v primeru vseh držav v tej regiji. Poleg tega pa je bilo tudi nekaj specifičnih eh, točk. Recimo po objavi poročila imamo posebno misijo za proračunsko podporo. To pomeni osebo, ki eh, se zna odzvati na makroekonomsko situacijo v državi. To so se namreč izkazale velike pomankljivosti in mi nismo imeli teh uh, veščin v naši delegaciji, sedaj jih imamo. To je samo en primerček, imamo pa seveda tudi druge ukrepe, okrepljeno koordinacijo med donatorkami Evropske unije, skupno programiranje v državi. Tudi to se nadaljuje, bil je dosežen napredek in verjamemo, da bomo do sredi prihodnega leta uh, imeli tako imenovani skupni odziv. Tako. Če povzamem, zadovoljni smo da je bilo ugotovljeno ne le, da je podpora Evropske komisije pomembna za to državo in da je eh, pripomogla k rezultatom na ključnih področjih, ampak tudi s tem, da je to poročilo za nas eh, sedaj eh, instrument, ki pomaga pri našem upravljanju. S pomočjo tega dokumenta bomo lahko naslovili odprta vprašanja v Hondurasu, pa tudi druge, recimo vprašanje zagotavljanja strokovnega znanja to uh, naš generalni direktor uh, skuša prenesti na celotno regijo. In pozdravljamo vašo povabilo, da bi uh, imeli razpravo o uh, stroških. Uh, Ne delovanja Evropske unije. To je ključnega pomena za Honduras, vendar pa je to tudi širše vprašanje. Gospa Jala Sender, vi ste dejali, da si je sodišče ogledalo obdobje sodelovanja, ki vključuje tudi politično krizo, ki je prizadela to državo leta 2009. Vendar pa je bila tukaj tudi finančna kriza. Torej, povabil bi vas, da si ogledate podatke, ki so na voljo naj. Eh, omenim le primer Eklaka, kjer lahko vidite razvoj revščine v državi in lahko vidite, da se je revščina povečala v tem obdobju krize in potem se je ponovno znižala po letu 2013 in eh, radi bi verjeli, da je podpora Evropske komisije Evropske unije pomagala k izboljšanju situacije še prav posebej so k temu pripomogli ukrepi v okviru proračunske podpore. Would, uh, here, very... Zaključujem, gospa predsedujoča. Oh, ja. Najlepša hvala, gospa Jakobsen, zaključek. Ah ne, še kolega Salafranka. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo me veseli, da lahko sodelujem pri tej razpravi. Sem vodja dialoga z Latinsko Ameriko in pridružujem se gospe Ajali Zender. Eh, sam sem se srečal v težavnih okoliščinah z predsednikom eh, države države, ki je presegla krizo, politično krizo in sicer z volitvami, ki jih je spremljala tudi Evropska unija. Torej, veseli me, da imamo sedaj to poročilo Evropskega računskega sodišča. Pročevalka je dejala, da so eh, bili ukrepi Evropske unije uspešni. 80 odstotkov prebivalcev te države živi v revščini. Eh, tudi nasilje je izjemno prisotno in to je tudi država, ki ji koristi finančna pomoč Evropske unije. Imamo torej ustrezen finančni instrument in tudi ustrezno podporo za zagotavljanje mikroekonomske enakopravnosti. Potrebno je še poglobljeno razmisliti o tem, kako nadgraditi razvojno sodelovanje v tem novem kontekstu. Cilje je potrebno povezati tudi z Združenimi narodi. Evropska komisija je predstavila zelo zanimive pobude, o tem smo že razpravljali in Povezati moramo podporo za prizadete države. In potrebno je upoštevati tudi posledice prostotrovinskega sporazuma, ki ga je podpisala Evropska unija. Eden izmed zaključkov Evropskega računskega sodišča pravi tudi, da bi morala Evropska unija delovati eh, doslednejše in bolj usklajeno. potrebno se osredotočiti na prioritete, kot recimo na boj proti revščini. In poleg tega moramo poskrbeti tudi za to, da bi proračunska podpora bila zasnovana eh, v koherentnem okviru, ki nam bo omogočil tudi merjenje rezultatov. Pri tem gre tudi za eh, možnosti vpliva Evropske unije Če je Honduras eh, uspel eh, doseči pozitivne rezultate po takšni krizi, potem eh, moramo tudi mi imeti instrumente, da bomo ta uspeh lahko izmerili in da bomo lahko ugotovili, ali so bila sredstva namensko porabljena. V poročilu računskega sodišča. pa vidim tudi, da je zelo pomembno, da je delegacija v Hondurasu tudi dovolj strokovno podkovana. Enako velja tudi za Nikaragvo. Bomo videli, ali so bili zastavljeni cilji tudi doseženi. Računsko sodišče je sicer nekaj povedalo o tem, ampak no. Mislim, da bi se lahko v to še poglobili. Pogoji v državi so izjemno težavni in potrebno bodo tudi izboljšave v upravi. Moja politična skupina, gospa predsedujoča, gleda na to situacijo v določenem kontekstu. Zelo sem se veselil te predstavitve računskega sodišča, kako tudi poročevalke in komisije in vsi imamo pred seboj isti cilj zagotoviti pomoč, ampak poskrbeti tudi za to, da bo ta pomoč obrodila zaželjene sadove. Pomoč mora biti učinkovita, želimo boljše upravljanje z sredstvi Evropske unije, tako da bodo ta koristila Hondurasu. Hvala lepa, gospa Jakobsen, v zaključek. Hvala lepa, gospod predsedojoča podan je bil komentar glede obsega uh, revizije. No, to je vedno odprto vprašanje. V okviru te revizije smo se osredotočali na dva projekta, namreč eh, slediti moramo finančnim sredstvom in če želimo uh, poskrbeti za revizijo, potem moramo zajeti čim več projektov. Res je, da so se projekti začeli že leta 2007 in uh, da so potekali do leta 2015. In to je bilo deloma povezano tudi s tem, da je prišlo do precejšnjih zamud pri izvajanju projektov. Torej smo morali razširiti tudi uh, revizijsko oziroma podaljšati tudi revizijsko obdobje. Uh, kar pa zadeva uh, vire, o tem je spregovorila Evropska komisija, to uh, težko pričakujemo. Kajti v poročilih pogosto ugotavljamo, da prihaja do pomankljivosti pri izbiri in pa uporabi kazalnikov in pa ciljev. In če nimaš konkretnega okvira, potem je težko meriti učinek. Tako težko je reči, Kakšne rezultate je, do kakšnih rezultatov je privedla pomoč? Torej, zelo dobro bi bilo, če bi Evropska komisija vzpostavila cilje in pa kazalnike za merjenje učinka. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Ja, besten dank. Und... Ja, najlepša hvala. Vele poslanike prosim za besedo. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Poslanci, dame in gospodje, rad bi se zahvalil za prispevke predhodnikov. Zahvaljujem se vsem, ki ste spregovorili na temo Hondurasa. Po našem mnenju je to poročilo ponazoritev odličnega sodelovanja in prisrčno se zahvaljujemo gospe Jakobsen in pa Evropskemu računskemu sodišču za pripravljeno poročilo. Poročila je obravnavalo precej dolgo obdobje, veliko sprememb je bilo v tej moji državi med tem eh, državni udar, politična kriza, finančna kriza, institucionalna reforma in tako naprej. Vse mogoče se je zgodilo v Hondurasu v tem časovnem obdobju, kljub temu pa je poročilo izjemno pozitivna in tudi izjemno koristna. Naša uh, regija želi pozitivno razvojno sodelovanje, želimo upoštevati tudi rezultate iz Pariza. Sodelovanje z Evropsko unijo je uh, najpomembnejše uh, za Honduras na določenih področjih. Sodelovanje z Evropo je močno sodelovalo. Honduras je država, z, ki se srečuje z številnimi izzivi, zagotovo. Letos bo organizirana še ena misija in sicer novembra za opazovanje volitev. E, imeli smo že misije za zelo pozitivnimi ocenami, dame in gospodje, od leta 2016. Oziroma leta 2016 je Honduras e, še zmeraj država z velikimi izzivi, ni pa več ista država kot prej. Naš boj se mora nadaljevati, imamo izzive, s katerimi se bo potrebno soočiti. E, storili smo, kar je bilo potrebno storiti, ampak to še ne zadostuje za uspešen boj proti korupciji, proti trgovanju z drogami in pa organiziranemu kriminalu. tudi na področju boja proti revščini še nismo storili dovolj, ampak evropska pomoč je še kako pomembna in to želim tudi povdariti. Smo odprta država, pridite k nam. Ponovno. Oziroma ponavljam vabilo gospe Ajali Sender, pridite v Honduras. Veseli smo gostov iz Evropske unije. Potrebno je priti na teren, če se želite približati izzivom. Slišal sem poročilo, ki je vsebinsko zelo pozitivno in ki ga je pripravil odbor za razvoj Evropskega parlamenta po obisku v decembru. To poročilo pravi, da je sodelovanje Evropske unije s Hondurasom izjemno dragoceno. To je zapisano v tem poročilu. Mi smo država, ki se bori, vsi dobro poznamo izzive. Ja, organiziranega kriminala ni več toliko kot v preteklosti, ampak nismo še dosegli, kar želimo doseči, želimo tudi gospodarski razvoj ampak ta gospodarski razvoj mora seveda zajesti, zajeti vse plasti družbe. Izboljšati moramo življenje državljank in državljanov na vseh ravnih. Če preglednosti ni dovolj, potem uh, se obrnite na Transparency International ne le, da spoštujemo človekove pravice, ampak uh, jih celo spodbujamo. Če seveda še obstajajo izzivi, ki jih izpostavi mednarodna skupnost ali pa država partnica, potem uh, smo seveda pripravljeni podpisati sporazume, kajti Honduras je država, ki se nenehno spremenja. Najlepša hvala. Danke, Hvala lepa, gospod veleposlanik. Najlepša hvala. To uh, je bila zelo dobra reklama za vašo državo. Uh, v zaključek dobi besedo še poročevalka. Pues, muchísimas gracias, presidenta. Yo creo que, que ha sido, digamos, eh, un poco el resumen. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Pravzaprav mislim, da je to povzetek načina našega načina dela. To je zelo zapleten dosi, ampak če si pogledate, kako smo se zadeve lotili skupaj z računskim sodiščem, s komisijo in z državo samo, potem mislim, da gre za metodologijo, ki jo označuje dinamika. Iščemo skupne elemente, ugotovili smo, da obstajajo pomankljivosti, eh, tudi slabe plati, vendar pa je mogoče te premagati. Vidimo, da bo na tej podlagi potem dejansko država lahko znova prišla na prave tire. In tukaj gre za neke vrste učni proces, kajti vsi so lahko ugotovili, kakšne so možnosti države Honduras in ko bodo to videli tudi drugi, bo to gotovo lahko služilo kot model drugim državam. Tako da vse skupaj je uh, bilo zelo koristno in ta, uh, to sodelovanje je bilo dejansko izjemno tesno in korisno, na kljub številnim krizam, ki so bile premagane. In to bo torej služilo kot model za druge države. Torej gre moja zahvala na dve strani, kajti veliko smo se naučili o sodelovanju s tretjimi državami iz tega primera. Gospa predsedujoča, obiskali smo že države znotraj Evropske unije in tudi drugot in vse te dejavnosti nam vsekakor pomagajo pri razumevanju, upravljanju in vodenju držav. In kot je povedala gospa Jakobsen, je pomembno tudi to, da potem te revizije imajo tudi neko nadaljevanje. Če obstaja neko kritično obdobje v državi in če je bila država sposobna to kritično obdobje premagati, potem vsekakor obstajajo koristne informacije in kazalniki, ki potem služijo eh, tudi za druga področja. In seveda vse, kar je treba spremeniti in uh, prilagoditi, to bo pač tudi storjeno. Hvala lepa, sem se zahvaljujem za obisk. Sedaj pa prehajamo na osmo točko dnevnega reda, skrbniški sklad EU v Beku za Srednje Afriško republiko. Uh, gospa Jakobsen je poročevalka za uh, sodišče, naš poročevalec je gospod Javor, gospa, a, izvolite. Hvala lepa. Dovolite, da se vam zahvalim, da smem predstaviti našo posebno poročilo o skrbniškem skladu EU Beku. Več let je bilo v Centralni Afriški republiki veliko konfliktov, poslabo upravljanje gre za eno najrevnejših in najmanj razvitih držav na svetu in je pravzaprav zadnja kot eh, na raz, eh, indeksu človeškega razvoja UNDP v letu 2016. In ljudje uh, živijo v zelo težavnih okoliščinah. Več kot polovica prebivalstva potrebuje humanitarno pomoč okoli 450 tisoč ljudi je notranje razseljenih in podobno število jih je prebežalo v druge države. Evropska unija je partnerica Centralne Afriške republike že več kot 50 let in ostaja ena glavnih eh, razvojnih partneric te države. V zadnjih eh, štirih letih je, letih je Evropska unija prispevala več kot 400 milijonov evrov v pomoč in a, eh, potem je bil leta 2014 ustanovljen a, skrbniški sklad Beku, da bi pomagali tej državi na poti v obnovo. Naša revizija je skušala oceniti, ali je bila vzpostavitev sklada upravičena, ali je bil sklad dobro upravljen in ali je sklad dosegel eh, cilje. Revizija se je osredotočila na sklad od njegove ustanovitve leta 2014 ja-, do konca leta 2016. Eh, Preučili smo 11 projektov in 31 eh, financiranih pogodb. Kaj smo ugotovili v našem poročilu? Splošno sporočilo tega poročila je, da je bil ta eh, skrbniški sklad oblikovan v težkem državnem eh, kontekstu. Ugotavljamo, da bi bilo mogoče izboljšati upravljanje tega sklada, da bi lahko dosegel celotni potencial. Vendar pa priznavamo, da je bila ustanovitev sklada ustrezna in primerna. Poročilo sklepa, da je bil eh, skrbniški sklad Beku vzpostavljen v zelo kratkem obdobju in komisija še ni pripravila analitičnega okvira, da bi to dejansko omogočalo celovito strukturirano oceno vseh prednosti tega eh, skrbniškega sklada v primerjavi z drugimi instrumenti za financiranje. Eh, intervencijski obseg pa tudi ni pravzaprav temeljiv na celoviti analizi potreb sklepamo tudi, da je upravljanje tega sklada bilo v določenih vidikih pomankljivo. Skrbniški sklad ima omejeno omejen učinek na usklajevanje med deležniki, prav tako bi morali biti tile postopki izbore hitrejši, bolj organizirani in hitrejši, tudi vsi stroški še niso bili v celoti. Eh, izoblikovani, mehanizmi za spremljanje in vrednotarje pa še niso bili popolnoma izoblikovani. Eh, Srdniški sklad Baku je doslej zbral obveznosti za plačila v višini 146 milijonov evrov, če tudi so donatori uh, eh, uplačali sredstva, še preden se je plat, uh, sklad vzpostavil. Uh, Sklad pa vsekakor veča ozaveščenost in vidljivost, prepoznavnost Evropske unije s partnerji tam, kjer so bile dejavnosti uspešno izpeljane. Kljub temu, da je varnostni kontekst veliko krat zelo težaven, so bili eh, večinoma pričakovani rezultati uh, Eh, doseženi in eh, sklad je imel določene pozitivne dosežke. Priporočamo v našem poročilu, da naj komisija izboljša zasnovo in upravljanje skrbniškega sklada Baku v prihodnje in da naj izbo, eh, to stori tudi za nasplošno vse skrbniške sklade. To pa lahko naredi s tem, da bolje opredeli uporabo finančnega sredstva in tudi analize potreb, zato da se opredeli obseg intervencije posameznega sklada. Prav tako je treba izboljšati usklajevanje med donatorji, eh, izbiro ukrepov in optimizirati administrativne stroške. Evropska unija je vzpostavila še tri druge skrbniške sklade in namerava jih vzpostaviti še več. Upam, da bo komisija dobro prakso, ki se je pokazala v tem primeru, prenesla tudi na druge skrbniške sklade in da bo popravila in odpravila pomankljivosti, ki smo jih opredelili v poročilu. Hvala lepa za vašo pozornost. Ja, dank, Najlepša hvala. Naslednji je poročevalec. Izvolite. Hvala lepa. Hvala računskemu sodišču za to poročilo, za posebno poročilo o, o skrbniškem skladu Beku. Kot je bilo zelo podrobno pojasneno, je Centralna Afriška republika ena od držav, ki resnično v največji meri potrebujejo razvojno pomoč in pomoč Evropske unije. Torej obstaja jasen razlog, zakaj se je ta sklad vzpostavil. Prav tako eh, je rasen, eh, jasen razlog, da se zagotovi ta finančna podpora Centralnoafriški republiki. Ta skrbniški sklad je prvi skrbniški sklad, ki ga upravlja Evropska komisija. Začel je delovati julija 2014, kar pomeni, da lahko nanj gledamo tudi na, kot na pilotni projekt, tako da bomo vse izkušnje, ki smo jih pridobili s tem projektom, lahko koristno izkoristili tudi v vseh podobnih ukrepih v tem sodelujo različne države, Francija, Nemčija, Nizozemska, Švica in tako naprej in so zagotovile skupaj 246 milijonov evrov, kar je precej lepa številka, tako da je uh, vredno truda, da se preuči, kako so bile ta sredstva porabljena. Poročilo računskega sodišča je po mojem mnenju zelo podrobno in tudi kaže, katera so glavna pereča področja. Ta revizija je pravzaprav preučila, kako komisija uh, vzpostavlja svoj prvi sklad, kako dosega cilje s tem skladom in tako naprej. Mislim, da je bilo omenjeno tudi, da je sklep ta, da če tudi ni bilo um, formalno strukturiranega izbora finančnega instrumenta in tudi drugih ukrepov, da kljub temu je bila odločitev, da se ta sklad vzpostavi primerna. In to je dobra novica, torej, da neka huda napaka ni bila uh, storjena, ampak verjetno je šlo tukaj za več sreče, kot pa za rezultat dobrega načrtovanja. Torej, potrebujemo bolj sistematičen pristop s katerim bomo lahko resnično potem v večji meri vedeli, čeprav vedno ne bomo mogli vedeti vsega v celoti, ampak lahko bomo v večji meri vedeli, kako bi lahko izboljšali naš pristop glede zagotavljanja eh, varovalk in jamstev ki potem bodo poskrbele za to, da bo nek predlagani uh, sklad dobro deloval. Strinjam se tudi s poročilom uh, računskega sodišča, da je treba razviti smernice za ustrezno izbiro finančnih sredstev, da je to vsekakor pomembno v tem in drugih primerjih, tako da se s tem v celoti strinjam. Naj dodam le še dvoje ali troje. Skrbniški sklad BQ je morda naletel na določene težave ali morda celo probleme. Namreč eh, to so problemi ali težave, na katerih z Evropskim razvojnim skladom večkrat, eh, naleta, eh, večkrat se srečujemo z njimi. Torej, vsekakor je usklajevanje med deležniki tema, ki se vedno znova ponavlja, ko govorimo o Evropski razvojni pomoči in o Evropskem razvojnem skladu. Meni se zdi, da je to sistematični problem in da moramo tukaj doseči izboljšave na tem področju. In zadnja moja pripomba na podlagi izkušenj z podobnimi skladi lahko upamo, da bodo postopki uh, preglednejši, hitrejši in uh, bolj tekoči, vendar pa je zato treba vzpostaviti boljše mehanizme spremljanja in vrednotenja. Upamo, da bo to komisija k malu odpravila oziroma da bo tukaj pripravila izboljšave. Lahko jo zgolj pozovem k temu, da se ta področja čim hitreje izboljšajo. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa. Komi, komi, v imenu komisije pa dajemo besedo gospe Dimaurovi imeno Defko. Hvala lepa, gospa poročevalka, gospe Jakobsen in gospodu Javorju. Zelo nakratko se bom odzvala. Naj najprej rečem, da je bil to prvi skrbniški sklad, eh, kar smo jih ustanovili in to je bila tudi prva revizija skrbniškega sklada, tako da je šlo dejansko za učno izkušnjo. Menili ste, da je to velik. Uh, pilotni projekt za Centralno Afriško republiko je bilo to bistvenega pomena, ampak z vidika pristopa je to torej prva revizija in to je bila zelo zanimiva vaja, v kateri smo se veliko naučili skupaj z osebjem Evropskega računskega sodišča o tem, kaj bi lahko ocenjevali pri skrbniških skladih. Seveda toplo pozdravljam to poročilo in lahko vam povemo tudi, kako smo že začeli izvajati priporočila, ampak kar zadeva struktur, strukturirano oceno o potrebah vzpostavitve, mislim, da se moramo spomniti, da je bila odločitev za vzpostavitev tega sklada Evropska, to vključuje torej Evropsko komisijo, pa tudi vsaj eno ali dve države članice, ki so potrebne za vzpostavitev takšnega skrbniškega sklada. Torej je tukaj neka politična razsežnost, zaradi katere smo morali poseči zdaj. Sprašvali smo se prej, kakšne so stroški neintervencije v Centralnoafriški republiki. Leta 2014 je bil tak strošek res ogromozanski. Torej, to je bila pomembna odločitev. Seveda pa je treba reči tudi, da kako smo pripravili finančno uredbo. Tukaj pravimo, da potrebujemo finančno, strukturirano finančno oceno, preučiti kriterije in morda sedaj smo tukaj nekoliko na vzkriž z teorijo, ki je zapisana v finančni uredbi in za potrebo, ko treba zelo hitro ukrepati v neki državi, ko moraš hitro oceniti situacijo. Tudi eh, dokaze te ocene smo predložili, tudi delavnice smo imeli, kjer smo ocenjevali, kakšne dejansko so potrebe. Seveda ali smo v ta namen pripravili 30 strani dolgo poročilo, nismo, ampak morda je sedaj čas, ko moramo premustiti to vrzel med namenom finančne uredbe in teoretičnih možnosti in tega, kaj je sploh mogoče storiti, ko vzpostavljaš skrbniški sklad v krizni situaciji, ko moraš ukrepati hitro. Skratka, še vedno je morda to vrstna ocena potrebna, vendar pa ne smemo pozabiti, da to vrstna ocena ne more biti dolg, dolga, temveč mora biti nekaj poenostavljenega. Potem, kar zadeva koordinacije donatorjev. Ja, res je. Skrbniški sklad je neka skupna vaja, v kateri sodeluje več držav članic, tako da usklajevanje med državami članicami v neki državi lahko gre tako daleč, kolikor države članice pri tem želijo sodelovati. Uh, Načeloma je usklajevanje donatorjev nekaj, kar vodi država sama, ampak seveda, če imate takšne razmere, vedeti morate, da tam je bilo sta, pred volitvami ni bilo države. Torej, zdaj lahko vidimo, da je tam postavljena nova vlada, podprli smo tam volitve. In sedaj dejansko obstaja tam koordinacijska struktura in seveda idealno rečeno je vlada tista, ki naj bi prizadevanja donatorjev koordinirala. Ampak na ravni sklada vsekakor koordiniramo projekte, ki uh, se izvajajo znotraj uh, Bekuja. Vsekakor pa drži, da bi morali naše države članice bolj sistematično kaj, spraševati, kaj počnejo izven tega okvira, da bomo dejansko poskrbeli, da vsi uporabljamo isti kanal postopki izbire, morda le to, da rečem, da lahko uporabimo postopke, le tiste postopke, ki so na voljo. Tukaj za eh, skrbniške sklade ne uvajamo novih postopkov in ti uh, postopki so lahko toliko hitri, kot je pač le mogoče, kot pač obstajajo v našem naboru urodi. Seveda bi bili veseli, če bi bili lahko ti postopki še hitrejši, vendar pa moramo tukaj seveda uravnotežiti preglednost tudi z prožnostjo. Kar zadeva uh, spremljanje in vrednotenje. Le to na projektni ravni imamo seveda nek okvir, potem tudi kazalnike, ki do neke mere dokazujejo uspešnost in rezultate, ki jih pričakujemo na projektni ravni. Vendar pa bomo morali sedaj razširiti to tudi na raven Eh, skrbniškega sklada in morda bomo v ta namen lahko uporabili tudi določena orodja DEFK-a in jih inkorporirali v skrbniške sklade. Tako da ja, priporočila smo si vzeli uh, k srcu, smo jih sprejeli in lahko rečem le, da že izvajamo nekatera od njih. In kot ste omenili, določeni drugi skrbnički skladi že obstajajo in že ugotavljamo, kako uh, nam lahko to poročilo koristi tudi pri izvajanju tistih uh, skrbničkih skladov. In morda je prav, da se tukaj ustavim, kajti morda bo kdo še imel kakšno vprašanje. Frau Jakobsen, bitte. Gospa Jakobsen, izvolite. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Po pobude komisije glede tega, kako naj bi sprejeli uh, priporočile iz našega poročila in jih prenesli v delovanje prihodnih skrbniških skladov, bodo vsekakor koristni za uh, delovanje prihodnih uh, eh, skladov, pa tudi za vse naše revizije, ki jih bomo še upravljali v prihodnih letih. In poročevalec. Uh, zelo na hitro. Seveda razumem, da je bila tam krizna situacija v Centralni Afriški republiki in da je bilo treba ukrepati hitro in da ni bilo časa, da bi dejansko pripravili uh, ocene in analize situacije, ki bi bile dolge sto strani. Ko ukrepaš hitro, pa seveda obstaja tveganje, da boš storil kakšno napako. To je treba sprejeti, takšna tveganja. Kaj želim reči? Gre skratka res za prvi primer, ko Evropska unija vzpostavlja to vrstno finančno schemo in sedaj je prav, da se iz navkov kaj naučimo. Zelo pomembno je, da se za to zelo to, natančno preuči uh, rezultate tega projekta, kajti celoti podpiram tako hitre ukrepe uh, z evropske strani, če, če obstajajo regije in države v tako kriznih razmerah, ampak vsekakor mora biti potem naše ukrepanje tudi čim bolj učinkovite. In mislim, da se lahko iz Beku Fanda marsikaj uh, koristnega naučimo. In mislim, da smo vsi pravzaprav na isti strani. Vsi trije, oziroma vsi skupaj vlečemo v isto smer, vsi si želimo, da bi bili ukrepi v prihodnje učinkoviti in uspešni, in vsi skušamo delati na tem. Hvala lepa. S tem smo izčrpali naš dnevni red za današnje jutro. Naj vas le spomnim, da bomo nadaljevali sejo ob 2.30. Najprej z Finsko. Ni bila moja zamisel, da začnemo o pol treh, ampak do nas je pristopil sekretarjat uh, parlamenta, namreč do vseh odborov, da začnemo prej, tako da bomo danes popovdne imeli to srečo, da se bomo lahko pogovarjali kar celih debelih štiri ure.